Meine Damen und Herren. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Prosim, če sedete na, cenejša, eh, na cenejše sedeže. Dovolite, da otvorim predstavitev visoka predstavnica unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter kandidatke za podpredsednico Evropske komisije. Gospa Mogherini, prisrčno pozdravljeni. Hvala, da ste danes prišli sem in veselim se že razprave, ki smo Jo pravzaprav že začeli, takrat, ko ste nas nagovorili kot eh, predsedajoča italijanskega predsedstva. Naj vas vse spomnim, da so v poslovniku Evropskega parlamenta določeni postopki za predstavitev, ki zahtevajo določene načela neodvisnost, poštenost, odgovornost vsakega kandidata oziroma kandidatke. Dobili ste v pisni obliki tudi odgovore na vprašanja, ki ste jih ji poslali v pisni obliki naprej. Ker zadeva današnjo predstavitev, naj povem, da je struktura podobna kakor s kandidatom za komisarja gospodom Hanom. Eh, visoka predstavnica, kandidatka za podpredsednico, bo najprej se predstavila v 15 minutah, potem boste dobili vsak eh, besedo, dobila bo možnost, da v treh minutah odgovori na vsako vprašanje. Prvo vprašanje bodo zastavljali predstavniki političnih skupin, potem nepovezani poslanci in eh, pre, trije predsedniki odborov. Eno minuto in pol bo imela kandidatka dovolj za odgovor na vsako vprašanje. Vse članice in člane prosim, da zastavljajo vprašanje, kot je bilo predvideno. Eno vprašanje za eno minuto, ko gre za ostale govornike in kandidatka bo imela dve minuti časa za odgovor. Čas za vprašanje je porazdeljen po političnih eh, skupinah in prosim vse, da spoštujete čas, ki vam je dodeljen za govor. Sicer se bomo znašli v težavah. Mislim pa, da na predstavitvi komisarja oziroma kandidata Eh, Hana smo dobro uspeli obvladati ta čas in prepričan sem, da bomo tudi danes lahko tako naredili. Žal bom moral ne eh, prekiniti, temveč eh, ugasniti mikrofon tistim, ki ne boste spoštovali svojega časa. Prosim, da se tega zavedate. In zato, ker sem na slabem glasu danes, vas prosim, da nikar mi ne dopovedujte še en stavek, ki imam potem, ko bo že iztekel se vaš čas za postavljanje vprašanja. Mislim, da znamo to upraviti tako, kot je treba. Po razpravi bo kandidatka za komisarko imela še 5 do 10 minut časa za to, da naredi sklepe, do trenutka, ko bom sam končal ta sestanek. Gospa Mogherini, z velikimi pričakovanji vam bomo prisluhnili. Veselimo se vašega mandata. Ko gre za razvoj eh, službe za zunanje delovanje, moram reči, da smo mu tesno sledili zadnjih pet let. In to obdobje, ta razvoj je bil neke vrste preizkusno obdobje politike treh klobukov. Želeli smo doseči rezultate sinergijskega pristopa, s tem smo visoko predstavnico potrdili tudi kot kandidatko za podpredsednico Evropske komisije. Na ta način smo poskušali povezati cel eh, svežen vprašanj, ki se nanašajo na našo zunanjo eh, naše zunanje delovanje. Upam, da bomo to priložnost in da jo boste tudi vi izkoristili za to, da bo služba za zunanje delovanje, ki je sedaj že zgrajena v določeni meri, prevzela boljše sodelovanje s 140 predstavništvi v različnih državah sveta in upam, da bo sposobna narediti nekaj, kar nam bo vsem skupaj omogočilo narediti korak naprej, tako v parlamentu kot eh, tudi v svetu ministrov. Mislim, da je neke vrste intelektualno vodenje tisto, ki ga potrebujemo, da pridemo do Evrope, ki bo govorila z enim glasom in eh, da pridemo do ustreznega delovanja tako v svetu kot v parlamentu, da bomo lažje se povezali z sosedstvom. Pripričan sem, da ste v zelo zanimivih eh, časih eh, sedaj dobili to kandidaturo, kar pomeni, da se bomo morali ukvarjati z mnogimi vprašanji, ki se nanašajo na sodelovanje pri eh, izvrševanju parlamentarnih pravic, zunanja politika je seveda v pristojnosti izvršnega organa, ampak parlament preko parlamentarne demokracije izvaja svojo nadzorno funkcijo, želi biti eh, partner v posvetovanjih, zlasti, ko je treba podpisovati kakšne podpo, eh, kakšna eh, po, pre, dogovore, sporazume in seveda tudi kot organ, ki potrjuje predlagani proračun Evropske unije. Zato se veselim te razprave. Veste tudi, da je za nas pomembno še nekaj. Ko gre za pravilo treh tretjin pri zaposlovanju ljudi v zune, službi za zunanje delovanje. Upamo, da ne boste samo vodilnih iz drugih oddelkov, drugih služb eh, sprejeli kot kandidate, temveč da boste resnično spoštovali naš sporazum, ki se nanaša na predstavnike in eh, poklicne eh, diplomate, ki delujejo v službi za zunanje delovanje. Mislim, da je naš sporazum dobr, dober temelj za dobro oblikovanje kadrovske politike tudi v prihodnosti. Mi bomo seveda naredili svoje, vse, vse kar je v naši moči. Gospa Federika uh, eh, Mogherini, izvolite. Will, uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Govorila bom v angleščini opravičujem se francosko govorečim prijateljem, kajti eh, francoščina je nekoliko daljša, dalj časa bi trebalo, da vse povem. V 15 minutah bom poskušala risati načrt za naslednjih pet eh, let, kar je sicer zapletena zadeva, vendar nekdo, ki prihaja iz Italije, ne bi smel imeti preveč eh, težav s tem. Naj začnem pri nas v Evropski uniji. Predsednik, prav imate, da živimo v težkih, zelo težkih časih. Imamo 3600 žrtev v Ukrajini, imamo mesto Kobana, ki je padlo pred nekaj dnevi in če gledamo na jugovzhod, če si ogledamo Lampeduzo, kjer sem bila pred nekaj dnevi, in če si ogledamo svetovna vprašanja, ki so videti oddaljena, pa vendarle vplivajo zelo na mm, življenje in prihodnost naših državljanov, potem je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti in naj odgovoriti vprašanje, ki nam ga zastavljajo naši državljani v tem težkem času. Namreč, kaj počenja Evropska unija, kaj predstavlja, kako bomo vsi zagotovili, da bomo uspeli priti iz teh težkih časov uspešni imamo Lizbonsko pogodbo, imamo službo za zunanje delovanje in naslednjih pet let moramo uporabiti za to, da oblikujemo zunanjo politiko, skupno vizijo in skupno strategijo. In to je moja prva naloga v naslednjih petih letih. Namreč oblikovati dejansko, resnično zunanjo politiko. Vem, da morda za nekatere zveni to naivni cilj. Ljudje dosti krat pravijo, države članice bodo vedno imele svojo zunanjo in varnostno politiko nekateri pravijo da devetindvajset ne potrebujemo in s tem se v celoti strinjam vendar istočasno vsi mi dobro vemo da se ne moremo v teh težkih časih, v tem težkem svetu uspešno lotiti reševanja krize in težav, če ne bomo opravili svojih eh, odgovornosti in prevzeli svoje dožnosti. To moramo narediti skupaj. Potrebujemo dolgoročno vizijo za preprečevanje kriz in za obvladovanje pokriznih obdobij. Dolgoročno moram gledati na svetovno sceno. Seveda je to tudi v našem interesu ni ene same notranje prednostne naloge v Evropski uniji, ki ne bi imela tudi zunanje razsežnosti. In tisto, česar danes eh, ne more nobena država članica sama narediti, moramo narediti skupaj. Zato je vsem našem interesu, kot je rekel v svojem govoru Julija pred parlamentom predsednik Juncker, moramo izkoristiti tudi v zunanjej eh, razsežnosti vse naše potencijale. Kako sama vidim svojo vlogo pri doseganju tega cilja? Tri stvari so pomembne. Mislim, da moramo sedaj ustvariti lastništvo zunanjega delovanja v državah članicah in pri nas vseh. Od vsega začetka moramo biti zauzeti. Prepozno je, šele ko pridemo za mizo, da se sporozumemo o nekem besedilu. Ne moramo odzivati se samo na dogodke. Moramo skupno vizijo oblikovati. V prvih mesecih svojega mandata bom torej obiskala 28 um, prestolnic. Začela bom z naslednjim eh, državo, ki bo naslednja predsedovala, to je Latvija. Ne bom se tam srečala samo z vladami, temveč tudi z nacionalnimi parlamenti, če me bodo sprejeli, pa tudi z nevladnimi organizacijami, miselnimi trusti in tako naprej. Vse skupnosti bom poskušala pritegniti k oblikovanju skupne vizije in prioritet za evropsko varnostno in zunanjo politiko. Saj začeti moramo s tem delati. Pet let časa bo na voljo. Druga stvar. Delati moramo skupaj. Če čez pet let ne bomo več govorili o tem, da smo mi, mi, oni so pa oni, ko govorimo o različnih inštitucijah v Evropski uniji, bomo veliko dosegli. Člani komisije, svet, parlament moramo bolj povezati vse inštitucije. Vem, da je komisija pri tem še zlasti odgovorna in jaz zlasti glede na to, da uh, opravljam funkcijo na več področjih. Mislim, da moramo razviti strukture za sodelovanje v prihodnosti. Ne morem <clears throat> imeti in zahtevati od vas, da razvijemo strukture za boljše sodelovanje. Sama eh, pri sebi in pri komisiji moramo začeti s tem. Zato, kot sem že rekla, bom se svojim kabinetom se preselila v eh, palačo Barlejmon. To ne pomeni samo fizičnja selitev eh, službe za zunanje delovanje, temveč, da bomo na ta način tudi fizično bližje in simbolično pokazali, da vse inštitucije eh, spadajo skupaj na sestanke kolegijev bom seveda lažje hodila in na ta način bom prepričala vse, da moramo upravljati skupno delo tretjič. Koordinirala bom vse ukrepe in eh, dejavnosti, ki imajo eh, vpliv na zunanjo politiko. To bom delala v koordinaciji z vsemi komisarkami in komisarji v celotnem kolegiju, kaj ti vsi eh, portfelji imajo zunanjo razsežnost. Tukaj naj omenim energijo, oziroma energetiko, trgovine, podnebne spremembe, okolje in tako naprej. S predsednikom Junkerjem sva se dogovorila, da bom sama koordinirala in predsedovala skupini, ki se bo sestala vsak mesec v različnih formatih, odvisno od dnevnega reda. In prvi sestanek te skupine bo potekal prvi teden našega delovanja, to je v začetku novembra. Koordinirati moramo več in bolj učinkovito zunanjo in notranjo politiko. Če si ogledamo, kakšni so izzivi naših varnosti, potem je jasno, da potrebujemo koordinacijo. Pomislite samo na terorizem, na migracijske tokove, na varnost in obrambo. V različnih formatih pač moramo sodelovati skupaj glede na vsebino. Omenila sem varnost in obrambo. imam skromne, vendar le nekaj izkušenj kot eh, članica odbora za zunanje zadeve italijanskega parlamenta, pa tudi v odboru za varnost v NATO sem sodelovala. Tako da vem, da je treba strate, na strateški agendi, zlasti ko se je svet julija letos, letos skliceval na člen 263 pogodbe, Eh, je treba povdariti varnostno politiko bolj eh, odločno. Ko gre za obrambo, vem, da je to tudi ena od mojih funkcij, kajti sem vodja Evropske agencije za obrambo, sodelovala bom z Evropskim inštitutom za eh, vojne študije, vodila bom tudi poseben svet, tudi mm, sledila bom seveda mm, različnim misijam v tujini, civilnim in vojaškim sem v ta parlament, sem prišla povedati, da vem, da moram graditi na svojih izkušnjah, na svojih eh, vizijah in ambicijah. Vem, da je to velik izziv. Ne bo se skupaj enostavno. Vendar sem prepričana, da lahko računam na posebne odnose z vami. Ne samo zato, ker moram jaz izpolniti svojo dožnost, ne samo formalno, temveč tudi zato, ker je v mojem političnem interesu, pa tudi v vašem političnem interesu, da začnemo graditi partnerstvo in da sodelujemo v naslednjih petih letih. Če bomo vse to uspeli narediti, bomo lahko izvršili svoje uh, odgovornosti, jih izpolnili. To pomeni za me naslednje. Prvič, poskrbeti moramo za svoj del sveta, ki je eden najbolj zapletenih v tem trenutku ne samo v soseščini, bližnji soseščini, temveč tudi v razširjeni soseščini, sosedih naših sosedov. Začeti je treba s Balkanom in Turčijo. Politika širitve je najboljša, če ne le edino jamstvo za demokracijo, stabilnost in gospodarski razvoj. Potem vzhod. Potrebovali bomo več prisotnosti Evropske unije v različnih forumih na vzhodu treba je podpreti Ukrajino, ko gre za varnost, eh, politični proces, demokratizacijo, gre za gospodarske izzive, energetske izzive, podpreti moramo tudi Moldavijo in Gruzijo v naslednjih mesecih. Z Armenijo, Azerbajdžanom in Belorusijo bomo tudi morali sodelovati zelo kmalo. Soočiti se moramo z vzhodnim eh, sosedom oziroma sosedo, to je Rusija. Pri tem moramo ustrajati na celovitem izvanju sporazuma iz Minska. Vsi, ki so ga podpisali, ga morajo eh, izvajati in seveda moramo podpreti tudi tiste, ki se borijo za stabilizacijo države. Pred enim mesecem sem že povdarjala, da morda Rusija v tem trenutku ni naša partnerica, to je pač podoba danes, ampak vseeno, to je strateško pomembna država v svetu in to je soseda Ukrajine. Zato bomo morali ponovno oceniti skupno naše odnose za Rusijo v naslednjih petih letih. Rekla sem, da moramo biti bolj prisotni na vzhodu, moramo pa se še bolj posvetiti tudi jugu. Na bližnjem vzhodu zlasti je Evropska unija učinkovita plačnica do sedaj bila, sedaj pa mora postati tudi bolj učinkoviti subjekt delovanja tam. Potrebujemo več skupnega okvira za skupno delovanje, da bomo zaustavili tako imano eh, islamsko državo. To ni ne država, ni islamska, predstavlja pa vsemu svetu veliko eh, grožnjo. Tudi Libiji moramo posvetiti več pozornosti. In Tukaj mora resnično imeti Evropska unija večjo vlogo skupaj z sosedami in združenimi narodi. Seveda pa moramo imeti na očeh tudi tako imane zgodbe uspeha, da ne bodo naenkrat postale neuspešne. Pri tem zlasti razmišljamo o Tuniziji, o Maroku. Veliko bomo morali delati na jugu in z južnimi sosedi naših južnih sosedov, torej z Afriko. Ne samo, da bodo prejemali naše pomoči, temveč, da bodo tudi politično in gospodarsko postale naše partnerice. Ker sem italijanka, bi želela povdariti, da moramo tudi skrajnemu severu posvetiti eh, pozornost, Arktiki. Trenutno so stvari tam tihe, vendar v naslednjih letih ni nujno, da bodo ostale takšne. Več pozornosti moramo posvetiti torej vzhodu in jugu in to se meni ne zdi nasprotujoča si izjava. Krize se namreč eh, kar eh, pojavijo naenkrat, ne čakajo v vrsti, da jih bomo spoznali. Vse moramo to narediti istočasno in to vsi skupaj. Sicer ne bomo uspeli, ne bomo učinkoviti. Vem, da so izzivi veliki, postajajo še večji, ampak naj počasi končam. V teh težkih situacijah, v tem težkem. Uh, času, zahtevnem svetu, mislim, da se moramo osredotočiti na naše ključne partnerje, ki so naši prijatelji in s katerimi delamo v različnih okoljih. Čezatlantsko partnerstvo je sedaj vedn, bolj kot kadarkoli strateške narave. Z novim generalnim sekretarjem NATO bom tudi vzpostavila tesne eh, stike z gospodom Stoltenbergom, kajti tudi NATO je pomemben naš partner. Gospod gospodarski razvoj, tudi gospodarski stiki so pomembni. In eh, trgovinski sporazumi, prostotrgovinski sporazumi, ki smo jih sklenili in jih sklepamo. Namenim še med ključnimi subjekti Latinsko Ameriko. Tam imamo ne samo dve strateški partnerici, temveč Latinska Amerika in Karibi so potencialno strateški partnerji Evropske unije njovi EU celak eh, sestanek eh, junija bo to potrdil. Gospodarsko, politično gledano, ne moremo teh partnerjev vzeti kot eh, partnerje, ki bodo večno naši partnerji. Za nje se moramo truditi. Gre za nekatere regije v Latinski Ameriki, ki jih je treba upoštevati. Potem Azija. Sodelovati moramo s partnerji, partnericami, Eh, Kitajsko, Indijo, Japonsko, Republiko Korejo. Seveda pa moramo sodelovati tudi z regionalnimi organizacijami, z ASEM-om naprimer in z državami, za katere morda ne mislimo na prvi pogled, da so ključni partnerji, kjer pa malo politične eh, naložbe lahko prinese velike rezultate. Poleg tega mislim, da moramo sodelovati z drugimi organizacijami, regionalnimi in svetovnimi, od Združenih narodov, NATO sem omenila, tudi regionalne organizacije so tiste, ki nam morajo biti bliže. OVSE, Svet Evrope, Liga arabskih držav, UNFAM, Afriška eh, unija. Imamo neke skupne vsebine, kjer lahko uh, najdemo svoje partnerje. Tudi Eh, podnebne spremembe so sestavni del zunanje politike. Človekove pravice. Kot evropejci mislim, da moramo prevzeti odgovornost za razvoj naše koherentne agende, tudi ko gre za notranje politike. Tukaj so tri, tri naslednja pomembna področja. Svoboda medijev, ženske in svoboda eh, verskega prepričanja. In ne nazadnje, eh, agenda za razvoj Eh, Združenih narodov v obdobju po o, letu 2015. Mislim, da Evropska unija lahko odigra zelo pomembno vlogo pri oblikovanju te agende, ki ne govori samo o razvoju, temveč tudi o okolju, o stabilnosti. To je tudi agenda, ki je pomembna za notranje in zunanje delovanje. Hvala za vašo pozornost, veseljem vam bom odgovarjala na vprašanje. das Wort. Hvala, prisrčna hvala za vašo predstavitev. Kristjan Preda v imenu ELS dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. E, gospa kandidatka za komisarko, Evropski parlament je veliko delal na vzpostavitvi službe za zunanje delovanje. Naših nasvetov niste so zmeraj upoštevali, včasih ja, včasih ne. In zato so rezultati nekoliko mešani. Kako vidite vi to delo za utrjevanje inštitucij in njihovih služb, še zlasti v sodelovanju z Evropskim parlamentom, ali nameravate spoštovati zaveze, ki so bile sprijete že pred petimi leti, glede visoke predstavnice za zranjo politiko, ki naj bi dobro poznala Evropski parlament in tudi kdaj mislite, da nam boste lahko dali v razpravo novo strategijo za Evropsko zranjo politiko, eh, česar nismo zasledili v odgovorih na vprašalnik, ki ste nam jih poslali. Eh, Hvala najprej nameravam začeti delati na pregledu službe za zunanje delovanje. E, nekaj stvari se je že začelo izvajati, kot sem že povedala. Za ostale zadeve pa bomo najprej potrebovali nekaj časa, da bomo znotraj same inštitucije ugotovili, kaj deluje in kaj ne. Sama sem videla kot ministrica, kaj deluje in kaj ne. Uh, Eh, naštudirala sem kar precej gradiva, ampak mislim, da bo predvsem praksa koristna, zato da bomo ugotovili, kateri so inštrumenti in mehanizmi, ki jih je treba spremeniti, tiste, ki jih je treba spremeniti popolnoma. Eh, potem v pregledu so nekatere točke, ki jih kaže tudi obdržati in eh, uporabiti, ampak to nameravam še preveriti. Pa še nekaj manjših točk. Mislim, da bom morala delati tudi na boljšem povezovanju znotraj inštitucij, medinstitucionalno povezovanje, tudi v smislu upoštevanja enakosti spolov, tudi v smislu enake, v smislu narodnosti, ki so eh, predstavljene, eh, tudi morda v smislu starosti zaposlenih. Eh, treba je poenostaviti postopek sprejemanja odločitev in tudi se posvetiti posebnim predstavnikom. Kar pa zadeva varnostno strategijo, mislim, da sem to omenila v odgovorih na pisni vprašalnik, mislim, da bo koristno, da prihodnjega junija meseca svetu predstavimo naše razmisleke o vprašanjih, eh, o katerih je svet decembra 2013 sprejemil odločitev in na to začeti morda z veliko javno razpravo in razmišljanjem, in to ne samo znotraj institucij, o morebitni strategiji ali beli knjigi. In to tako, da bomo lahko razmišljali o scenariju eh, glede groženj, ki so zdaj že prisotne. Minuto in pol. V prvem krogu pri prvem odgovoru imate na voljo za odgovor eno minuto in pol. Gospod Preda, ste zadovoljni? Ja, želel bi vedeti, gospa. Eh, komisarka, ali bo ta nova strategija vključevala tudi ponovo oceno o naših strateških partnerstvih. Omenili ste že Rusijo, e, videl sem, da ste skušali najti dober izraz za opis naših odnosov z Rusijo, ampak kaj pa lahko poveste tudi o drugih strateških partnerstvih? Kaj bi o tem povedali načeloma?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 ampak jasno pa je, da bomo morali konkretno zastaviti našo strategijo. Eh, ta čas je precej drugačen od tistega, ki smo ga imeli pred nekaj leti in zato mislim, da bomo znotraj komisije morali delati predvsem na tem in seveda tudi na strateških partnerstvih in to ne samo na partnerstvu z Rusijo. Ms. Mogherini, good evening. Now, some people say that EU... Pozdravljeni, gospod Mogarini. Nekateri pravijo, da ne želijo močne zunanje politike Evropske unije. V vprašalniku ste odgovorili, da želite, da Evropska unija igra bistveno vlogo v svetovni politiki. Vi ste bili v italijanski politiki tudi član odbora za zunanje zadeve. Kaj, zakaj menite, da, lahko, da lahko dosežete večjo poenotenost? Pozdravljam delo vaše predhodnice, ampak nam lahko poveste danes, kaj nameravate narediti drugače kot baronica Eštanova. Stokovnjaki za divje živali pravijo, da če želite se upreti nekomu medvedu, se je treba držati skupine za to, da pride do združene fronte, do združenega odpora. Če pa se boste soočili z ruskim medvedom, me zanima, kakšno taktiko bi uporabili oziroma boste uporabili. Hvala. No, ta odbor mi je zelo všeč, moram reči. Zato sem se predala in zavezala, da bom prihajala pogosto. To je najboljši del mojega dela, po mojem. Naj odgovorim najprej na drugo vprašanje. Prisotna bom veliko, veliko večkrat če se primerjam z baronica Eštenova. Sama sem bila europoslanka, tako da sem rada tukaj in mi je veselje, da prisustujem na različnih sestankih, v različnih formatih, na formalnih, neformalnih sestankih, na odborih, skupinah in tako naprej. To je odgovor torej na vaše drugo vprašanje. Kot ministrica se mi je zdelo frustrirajoče, da sem morala ure in ure preživeti v razmišljanju, ali naj bo odstavek dva pred odstavkom ena in tako naprej. Ampak to je običajno, to je del našega dela, ampak vseeno menim, da bi lahko uporabili in izkoristili svoj čas bolje. Če bomo uporabili tudi strateško razmišljanje, moramo reči, da imamo odlično mrežo, ki jo lahko izkoristimo če bomo uspeli načrtovati naše delovne metode tako, da ne bomo podvajali stvari, ki so že na našem dnevnem redu, lahko razmislimo tudi o tem, kaj lahko postavimo na našo agendo v enem letu. Glede medveda pa takole. Z medvedi nimam prav veliko izkušenj. Mogoče kdo iz eh, Skandinavije lahko pove kaj več o tem. Ampak rekla bi, da potrebujemo mešanico odločnosti in seveda pa je ravnovesje odvisno tudi od medveda. Hvala. Glede strateškega razmišljanja, hvala za vaše odgovore najprej, gospa kandidatka za komisarko. Tuji ministri bodo najprej Torej, zunani ministri bodo vedno razmislili o tem, kako ravnati prav strateško. Kako boste vi zastavili svoje delo v tem smislu? Uh. Mislim, da se moramo najprej znebiti nacionalnih interesov. Imamo skupne interese, drugače ne bi bili skupaj. Evropska unija se je tako tudi začela. Gre za vrednote, pa tudi za interese. Če pa naj si delimo tisto, kar smo opredelili, moramo imeti v mislih naše interese. Samo na ta način lahko dosežemo stvari, ki smo si jih, cilje, ki smo si jih zadali. Na ta način bodo stvari laže. Ne bodo lahke, ampak mislim, da je tako mogoče delati. Veliko stvari lahko dosežemo sodelovanje. Na ta način izpolnjujemo tudi nacionalne interese, če Evropska unija deluje skupaj. Hvala. Uh, Spoštovana gospa kandidatka za komisarko, omenili ste odločno Rusijo kot enega glavnih, eno glavnih grožen. Kakšna je vaša vloga, če razmišljate o bližnjem shodu, kako se boste spopadli z ideološkimi potmi tega problema in kako boste prepričali džihadistom, da zapuščajo svoje ozemlje. Grožnja ISIS-a je velika. Vidimo, da imajo države članice različna mnenja, različna stališča glede teh problemov. Obstaja zemeljski koridor do Krima, ampak zanima me, kakšne sankcije bi vi predlagali svetu, naprimer, suspenzija oziroma prekenitev ruskega dostopa do SWIFT-a in mogoče tudi dobava določenih stvari v Ukrajini, zato da se lahko obrani. Najprej hvala za vaše vprašanje. Dejstvo, da smo zgradili veliko koalicijo oziroma partnerstvo, da se sooči in boji, bori proti ISIL-u. Moramo vedeti, da se je to začelo v Bruslju. Zunanji ministri so podpisali 15. augusta že izjavo, kar ni običajni dan, sploh v Italiji in tudi v drugih državah članicah, zato, da so se zavezali skupni viziji, kar zadeva grožnjo Isilam v delu Iraka in seveda v Siriji. Dejstvo, da se je to razvilo v nekaj, kar smo že obravnavali na Generalni skupščini Združenih narodov, menim, da predstavlja del odgovora na vaše vprašanje. To, da imamo različne vidike pred seboj na mizi, ne samo vojaške vidike, tudi kulturno sporočilo, versko sporočilo, humanitarni vidik, vse to mora biti del strategije. In dejstvo, da glavne države, ki so vključene v napade, so arabske države in kjer smo imeli tudi slike ženske iz Združenih arabskih emiratov na enem od letal, je, bila, je bilo kulturno zelo močno sporočilo. Tako lahko razvijamo različne okvire za zaljivske države. Gre za veliko krizo, pa tudi za veliko priložnost za različne akterje v tej regiji, da začnejo sodelovati, saj se morajo boriti proti skupni grožni. Enako velja tudi za Turčijo. Verjetno zdaj nimam dovolj časa, da razpredam o tem. Ampak to, kar smo videli v nekaj tednih, v zadnjih tednih, je velika stvar. Veliko število beguncev je prišlo v Turčijo tudi veliko kurdskih beguncev. To je zelo relevantno. Vsi vemo, da je naša vloga tam lahko vloga tistega, ki pomaga pri dialogu. Nimam časa za Rusijo, se bojim. Prisrčna hvala. Do, dodatno vprašanje. 20 sekund spoštovana gospa Mogherini, naša skupina ima velike pomisleke glede oblikovanja te službe za zunanje delovanje, ampak zdaj, ko je, ko je to vodila Borenica Eštonova, moramo to čim bolje izkoristiti. Tudi v pogovorjih med Bel Beogradom in Prištino se je to dobro izkazalo, da je to lahko koristno. Kako boste zagotovili neutralnost, kar zadeva stroške iz proračuna Evropske unije in kako zagotovili dodano vrednost in nepodvajanje prizadevan nacionalnih diplomatskih služb? Bom poskusila odgovoriti v 20 sekundov, sek sekundah. Če bo Rusija poskusila prevzeti ta koridor, moramo ostati združeni. Res je, države članice so razli, imele različne poglede na to, kako naj upravljamo to krizo, ampak uspeli smo ostati združeni. Drž, tako države članice kot z ostalimi partnerji na svetu. To je najbolj koristna dodana vrednost, to, da smo ostali skupaj. In mislim, da bomo morali to preprečiti in ne samo reagirati na to, ko se nekaj že zgodi. Uh, Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. V svojih odgovorih na vprašalnik ste poudarili potrebo po enotnosti namena in dejavnosti za to, da bi okrepili naš pristop k krizam in da bi postali res globalni akter. To je vse lepo in prav, ampak to, kar vidimo, je, da se Evropska unija res trudi žonglirati in obravnavati različne krize, več kriz naenkrat. In da smo eden večjih akterjev, ampak tudi ostali večji akterji se soočajo s podobnimi težavami. Kako nameravate izboljšati koordinacijo, analizo in odzivne sposobnosti komisije? sveta in tudi predsedstva Evropskega sveta. Zato, da bi dejansko razvili in okrepili odzivne sposobnosti Evropske unije, ne samo kot reakcijo, kot odziv, ampak tudi kot preprečevanje. Hvala. Uh, Hvala lepa. Kot sem rekla na začetku uvodnega nagovora, menim, da imamo orodja in tudi politični potencial. Delati pa moramo na to, da se zgotovi politična volja, kajti včasih smo pozni, ker predolgo razpravljamo, včasih smo pozni zato, ker porabimo čas za odločanje, proces odločanja je precej zapleten in dolg. Nekatere stvari je verjetno težko ali celo nemogoče spremeniti, veliko stvari pa se lahko racionalizira. To je ključnega pomena. Včasih imamo celo preveč instrumentov in orodij na voljo, zato jih moramo racionalizirati in združiti. Odziv na krizo, torej za odzive na krizo imamo različna orodja, ki jih lahko racionaliziramo in združimo. Različna orodja pa moramo tudi med seboj integrirati, naprimer pri humanitarni pomoči, pri drugih delih, drugih politik, ki načeloma nimajo opravka s krizo, ampak lahko preprečijo, da do krize sploh pride. Mislim, da moramo podpreti demokracijo in tudi trgovino na nek način. Zato moramo koordinirati delo različnih komisarjev, da se bomo zavedali, da vse naše instrumente in urodja lahko združimo v en sklop politik, ki jih lahko združimo skupaj. To se mogoče sliši predvsej v oblakih, ampak če se omejimo na razpravo o tem, kako ne uporabimo en sam instrument in nimamo vizije, se bomo vedno soočali z omejitvami. Najprej moramo dobiti jasno sliko tega, kaj moramo narediti in potem najti ustrezne instrumente in jih združiti, da razvijemo skupni pristop. Hvala. Ja, Dober večer, gospa Mogherini, nemško bom govorila. Sami ste že povdarili, da ste na zadnjem zasedanju našega odbora, ko ste bili tukaj, povdarili, da Rusija ni več strateš, strateška partnerica Evropske unije. Nekateri tukaj prisotni so to takrat pozdravili, v moje politični skupini pa smo si zaradi tega zastavljali praktično vprašanje. Kako Rusija kot ključni subjekt na mednarodni ravni, zlasti ko gre za eh, razoroževanje eh, in jedrsko razoroževanje, kako naj Rusijo vključimo vse to? Kako, kakšna bo vloga Rusije pri reformi Varnostnega sveta Združenih narodov in razvoja neke demokratične strukture v Združenih narodih. Kako lahko brez Rusije vzpostavljamo neke vrste mednarodno strukturo za večji mir? To bi se pomenilo večjo konfrontacijo med Rusijo in NATO, ampak mislim, da bi to morala biti arhitektura, ki bo vključevala Rusijo v vsakem primeru. Um, Hvala lepa. Razoroževanje in nadzor nad neširjenjem orožja je zame ključno vprašanje. Kot europoslanka sem delala veliko na tem, sem bila med prvimi podpisnicami tega tudi v italijanskem parlamentu in Italija je prva to tudi ratificirala. Kar pomeni, da mi je to vprašanje zelo pomembno in nameravam veliko delati pri nadzoru orožja, neširjene orožja in razoroževanju. Nameravam in tudi na konferenco na to temo naslednjo spomlad v New Yorku. Menim, da moramo veliko uložiti v to področje z političnega vidika, menim. Če resno delamo na področju razoroževanja in neširjene orožja, bo seveda svet zagotovo postal boljši. Rusija tega sporazuma ni podpisala. Po novem začetku veljavnosti pogodbe se bodo stvari zapletle. Rusijo moramo vključiti v to in predsednik Obama je na Generalni skupščini Združenih narodov prejšnji teden rekel, oziroma nekaj tednov nazaj rekel, da bo to verjetno eden, eno od področji, ki bo ključnega pomena kjer bo ključnega pomena, da vključimo Rusijo. Kar zadeva varnostni svet Združenih narodov, kot veste, Evropska unija tukaj nima skupnega stališča. Narečem, da bi bilo odlično, če bi v petih letih prišli do skupnega stališča. Z veseljem ga bomo poskusili pripraviti, čeprav se to zdaj zdi težko. Zagotovo pa je to ena od stvari, o kateri nas naši državljani včasih sprašujejo, ali ne bi mogoče naredili lahko korake naprej tudi z sistem. Ja, ste me prepričali, zato ne, nimam dodatnega vprašanja. Hvala, gospa Mogherini. V sosedstvu Evropske unije zaradi oboroženih spopadov prihaja do beguncev v v ogromnih številkah, milijone ljudi beži iz Sirije, iz Iraka in tako naprej. Nadzor nad mejami v sosednjih eh, državah bo treba ukrepiti. Obmejne misije Evropske unije, tudi tiste v Libiji, pa ne smejo ljudi ovirati, da izkoristijo svojo pravico, da zapustijo svojo državo, ker želijo živeti v bolj varnih eh, okoljih boj terorističnih eh, organizacij med seboj in z vojskami v teh državah je tisto, kar ogroža te eh, begunce. In treba je ustrajati na tem, da zadevne države spoštujejo človekove pravice. Zlasti, ko gre za uporabo brezpilotnih letal. Eh, je treba nekaj narediti. Ali se boste zoprstavili takšni mm, blanko uporabi brezpilotnih letal ali pa boste naredili kaj drugega v zvezi s tem? Eh, Hvala lepa. Prosilci za azil in migranti. 3. oktobra sem bila v Lampeduzi, to sem že omenila, eno leto po tamkajšnji trage, tragediji. Imamo moralno dožnost, še pred politično dožnostjo, da zaščitimo ljudi. To je Evropa, to so naše vrednote. To pa lahko naredimo na različne načine. Imamo bolj učinkovite načine, kot je le čakanje na to, da prečkajo morje. To moramo delati, sodelovati moramo tudi z državami izvora, zato da preprečimo diktatorstva, da jim pomagamo uravnavati razmere doma lahko zaščitimo in pomagamo ljudem, ki bežijo iz držav izvora preko tranzitnih držav, lahko tudi preko UNHCR-ja pomagamo. Skupaj lahko sodelujemo pri tem. Rešiti moramo probleme pri izvoru. Pomislite na Libijo, na to se bomo lahko mogoče vrnili še kasneje. To vrstni koridor je težko nadzorovati, če nimamo stabilne države na drugi strani. Kar pa zadeva drone ali brezpilotna letala. Zavedam se grožnje in zavedam se resolucije Evropskega parlamenta. predvsem gre za to, kako se jih uporablja. Sama letala niso dobra ali slaba, ampak je v zadju politika tista, ki določa, ali je nekaj slabo. Uporaba se dobra ali slaba. Dodatno vprašanje. Da. V mnogih vojnah in krizah pride do. Um, v, do, do cele vrste eh, kriminalnih dejanj, do vojnih zločinov, zločinov eh, proti človečnosti in tako naprej. Kako boste vi izkoristili svojo vlogo, da bodo tisti, ki so odgovorni za takšna dejanja, tudi kaznovani? Uh, Naj tukaj omenim preteklost. To je bila vloga Evropske unije, ki jo je igrala pri mednarodnem kazenskem sodišču. Izkoristiti moramo in te tovrstne institucije, zlasti ko so učinkovite in mislim, da ta je. Hvala. Castello. Thank you. Signor alto rappresentante. Gospa visoka predstavnica, 23. marca v intervjuju, ki je bil objavljen na vašem blogu, malo po Eh, zasedbi Krima. Ste napisali nekaj o, o odgovornosti Evropske unije eh, in oblikovanju njenih politike. Takrat ste napisali, da je tudi eh, Ukrajina prišla do krize in to po. Um, pridružitvenem sporazumu. Napisali ste tudi, da bi se stvari morda lahko obrnile drugače. E, mislim, da se lahko strinjam s tem, kar ste napisali, vendar pa obžalujem to, da ste v zadnjih mesecih postali nekoliko bolj togi v vaših stališčih, zlasti tam, kadar pravite, da Rusija ni več Eh, strateški partner Evropske unije. Eh, kaj pa naši kmetje? Eh, naš minister je tudi povedal, da so ti izgubili približ, vsaj 100 milijonov evrov zaradi izgubljenega partnerstva. In torej, kateri so pogoji, ki jih treba izpolniti, da bo prišlo do ponovne vzpostavitve tega partnerstva? Hvala. Ta intervju je bil objavljen marca če sem prav razumela. In od marca do zdaj se je marsikaj spremenilo in to ne na bolje. Rusija je imela več priložnosti, da bi lahko poiskala politično ali diplomatično rešitev. Imeli smo več srečanj v različnih formatih in v več krogih. In uh, upam, da je bil zadnji korak, torej podpis protokola v Minsku, pravilen in da se bo popolnoma upošteval v vseh točkah, kar za od Eh, umika vsega vojaškega osebja Rusije, ki je še na ukrajinskem ozemlju, do eh, nadzora nad mejami. Kar pa zadeva pridružitveni sporazum, sem dejansko mm, rekla nekaj banalnega in zato se lahko opravičim. Dejansko je dialog na bilateralni ravni, ki poteka zdaj, dialog, ki je namenjen eh, zmanjševanju napetosti in temu, da bi bil ta sporazum ugodan predvsem za Ukrajino. In verjetno bi ta dialog morali začeti že prej. Zdaj se mi zdi koristno, da ga imamo. In uh, marsikdo se je strinjal s to mojo oceno in mislim, da tukaj nimam kaj novega odkrivati. Zdi se mi precej banalno zdaj to analizirati. Če bi o tem govorili že prej, bi mogoče to lahko. Um, pripomoglo k rešitvi zadevi, ampak vsekakor je pa koristno, da se o, o tem govori zdaj. Yes, eh, Volevo, kjer, le, Še nekaj bi vas vprašal. Uh, Eh, ozemeljska celovitost Ukrajine, ali je to po vašem mnenju neizogiben pogoj za to, da se z Rusijo znova začno pogovori eh, in koliko se vam zdi to nujno, glede na to, da se zdi, da Rusija ni pripravljena opustiti nadzora nad Krimom in kako nameravate v prihodnje preprečiti to, da bi države Evropske unije spet bile prepozne pri skupnem delovanju? um, kandidatka. Mislim, da so tu določena načela, ki jih je treba vedno spoštovati in pri katerih Evropska unija ne more narediti koraka nazaj. Res je, da je vse to, kar moramo v tem trenutku narediti v zvezi z Ukrajino, eh, in to je veljalo tudi že v preteklosti in bo tudi v prihodnje, moralo potekati predvsem eh, v dobro Ukrajincev. Eh, še zlasti tukaj mislim na izvolitev predsednika Porošenka pred nekaj meseci. In to je tu bistveno vprašanje. Gentile, komisarju Dežinjato. Spoštovana gospa kandidatka. V vaših odgovorih ste zapisali, da se zavezujete, da boste zagotavljali usklajenost med eh, zunanjim in notranjim delovanjem Evropske unije na področju varnosti. In v zvezi s tem bi rad izpostavil dva vidika. Prvi je tisti, ki ga je um, odgovorni za protiteroristični boj v Evropski uniji že izpostavil tukaj. Saj je rekel, da je. Uh, Eh, nevarnost, da bi se 3000 Alahovih vojakov želelo vrniti v svoje države izvora v Evropski uniji. In vrnitev teh bojevnikov je problem, eh, ki se ga policijski organi v celi Evropi bojijo. Tudi zato, ker v Evropi ne obstaja baza podatkov v zvezi s tem. In tukaj se spet eh, postavlja problem z uporabo podatkov PNR in tega se bo treba lotiti. Namreč ob tej eh, veliki nevarnosti, ki jo predstavlja ta izziv, bo to potrebno. Pa še nekaj bi vas želel spomniti, glede na to, da ste bili tudi italijanska ministrica um, ta situacija pri uh, izkrcavanju na uh, obalah Italije je problem, ki ne zadeva samo Italije. To je evropski problem, ki presega samo nacionalno razsežnost. Hvala lepa. Še vedno sem ministrica za zunanje zadeve uh, v Italiji in bom to še dokler. Uh, Eh, Evropski parlament ne bo izglasoval uh, nove sestave komisije. Sem pa uh, ministrica za zunanje zadeve in ne za notranje. Torej, uh, kar zadeva vaše zadnje vprašanje, gre tukaj predvsem za preprečevanje. Um, mi se namreč sprašujemo, kaj naj naredimo uh, za to, da bi zaustavili njihovo vrnitev, če so nekje drugje pa kot da se nas to ne tiče, ampak ne gre za to, to je globalen problem. Potem pa je tukaj še problem teh fiksnih kategorij, ampak sama mislim, da bi morali imeti bolj fleksibilne formate sodelovanja in sicer, da bi sodelovali eh, Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z notranjimi ministrstvi in Ministrstvi za pravosodje in da bi se skupnim delovanjem na evropski ravni gotovo lahko več dosegli na tak način. Je brevemente Evropa. Now, Mr. Mrs. Fotiga. Thank you, Chair. Gospa Fotiga, hvala za besedo. Spoštovana gospa kandidatka za komisarko, namesto varnega sosedstva, kot ga zagotavlja evropska varnostna politika, imamo goreče meje in to je treba pravočasno obravnavati. Kako boste vi obravnavali to vrstne situacije v smislu politik Evropske unije v okviru skupne varnostne in obramne politike in tudi kar zadeva institucije in naše zmogljivosti? Hvala. Uh, Hvala za vprašanje. Mislim, da imamo kar veliko instrumentov in potencijala na voljo, tudi Lizbonska pogodba, torej po uveljavitvi Lizbonske pogodbe. Nismo jih nujno še vseh izkoristili. Res pa je tudi, da doslej nismo imeli gorečih meja, kot ste vi rekli. Tako da mi je jasno, da bo morala delati z drugačnimi zainteresiranimi stranmi. Zagotovo pa bo treba razviti našo obramno in varnostno politiko. To bo prednostna naloga. Ne moram reči, da je to prva prednostna naloga, kajti imam več prvih prednostnih nalog, ampak bo v ožjem krogu prednostnih nalog, to pa zagotovo. Najprej moramo izboljšati sodelovanje na področju obrambe in izkoristiti obrambno agencijo. To je ena od stvari, o katerih bomo govorili z ministri za obrambo novembra v okviru sveta za tuje za zunanje zadeve. Menim, da je čas za to, ne samo zaradi proračuna, ampak tudi zaradi strategije, zato da združimo različne sektore. Hvala. Yes. Dopolnilno vprašanje, izvolite. Kako pa predvidevate vlogo NATO? Kako jo vi vidite in v okviru NATO tudi ZDA, ki bi in kako naj bi to izboljšalo našo skupno varnost? No, mi dve so bili kolegici na parlamentarni skupščini NATO in verjetno poznate moj odgovor. Sodelovanje z NATO na področju varnosti je strateške narave. Neformalno sem že načrtovala, odločitev bo sicer vaša, da se sestanem z Jensom Stoltenbergom, da bi obravnavala to vprašanje. Seveda obstajajo različne oblike, različne zmogljivosti, tudi proračunska sredstva za obrambo in tudi različni pristopi od časa do časa. Izjemnega pomena pa je, da sodelujemo. Ko omenjamo združeni in obsežni pristop, menim, da moramo sodelovati tudi z našimi ostalimi partnerji, ključno z NATO. Uh, Hvala lepa za besedo. Spregovorila bom o razvojni politiki in humanitarni pomoči. Omenili ste vašo vlogo koordinatorja v komisiji. Kako bo to delovalo v praksi? Kako boste sodelovali z zadevnimi komisarji za razvojno pomoč in humanitarno pomoč? Kako boste zagotovili, da boste dali v spredje pristop glede na potrebe ob upoštevanju vprašanj človekovih pravic? Omenili ste različne strategije, urodja, ampak kako bomo delovali skupaj z enim glasom in govorili v en glas. To je eno od vprašanj, na katerega bom verjetno lažje odgovorila čez nekaj mesecev, kako to uspemo narediti. Namen je in je naklonjenost. Tudi drugi kandidati za komisarje so enakega mnenja. Ne gre za občutek dožnosti, ne da moramo to narediti, ker se je tako pač nekdo odločil, ampak gre za občutek nujnosti zaradi stvari, ki se dogajajo okrog nas. Ali bomo sodelovali na podlagi instrumentov in uspeli, ali pa nam ne bo uspelo. In to, pri, to velja za praktično vsako politiko. To je velik paradoks naših instrumentov in politik. Pomislite samo na ebolo veliko denarja je na voljo, vemo, kaj se potrebuje. Imamo različne akterje, ki delajo različne stvari. Potrebno je samo uskladiti to delo, da se zagotovi, da bo pomoč prišla na določene centre, takrat, ko potrebujejo in tja, kjer to potrebujejo, zato da bo to stvari pravilno delovale. Hvala. Yes, Ja, omenili ste ebolo in to je velik pritisk na Afriko zdaj. Kako vidite odnose med Afriko in Evropsko unijo v naslednjih letih? Kako vi vidite prihodnost naših odnosov z Afriko? Omenili ste ebolo, kako vidite torej to? Ja, najprej bi želela, da gledamo na Afriko ne le kot na problem oziroma na stvar, ki jo imamo na seznamu problemov. Afrika ima velike potencijale, kar zadeva okolje, ljudi, razvoj človeških virov, ekonomski razvoj. Afriko vidim kot partnerico, ne le kot prijemnico naših eh, donacij. Resnično menim, da bomo morali sodelovati z Afriko, ne le delati v Afriki. Hvala. Bernd Lange. Bernd Lange. Hvala, gospod predsednik. Gospa Mogherini. Na novem delovnem mestu boste odgovorni tudi za skladno z drugimi področji in politikami, recimo trgovino. In tri dele vprašanj, vprašanja bi vam postavil. Kako boste glede na člen 21 vzpostavili to povezavo med zunanjo in trgovinsko politiko? Drugič, ali ste pripravljeni preferenčno obravnavo nekaterih partnerjev umakniti, zlasti, če gre za eh, nespoštovanje človekovih eh, pravic, nespoštovanje standardov, za katere smo se dogovorili. In tretjič, kako boste zagotovili, da bo vaša služba odgovorna in bolj spremljala tudi izvajanje eh, trgovinskih in prostotrgovinskih sporazumov. Yes, uh... Hvala. To je eno od področji, na katerem bomo morali več sodelovati, ne samo z kandidatko za komisijo Cecilijo, temveč tudi z vsemi komisarkami in komisarji. Zlasti vsi trgovinski sporazumi imajo neke specifične vidike, ki vplivajo ne samo na zunanjo politiko, temveč tudi na druge portfelje in področja. In mislim, da bomo morali bolje, sku, bolj skupno sprejemati odločitve in eh, odgovornosti za to. Seveda gre tudi za razsežnost človekovih pravic. Meni se zdi jasno, da je treba človekove pravice, pravice delavcev, zlasti tistih, ki delajo preko posredniških agencij, postaviti v ospredje našega delovanja, celotne komisije pri tem, mislim. služba za zunanje delovanje bo potrebovala ali jaz kakšnih sto dni, da sami ocenimo strukturo, ko gre za uh, spremljanje določenih dosjev. Poskušali bomo ugotoviti, kaj je tisto, kar dobro funkcionira, kaj je treba popraviti, kratkoročno, dolgoročno. Uh, Morda ne bomo vsega mogli takoj narediti, če sem odkrita, ko gre za delovanje službe za zunjenje delovanje, lahko rečem, da bi lahko oblikovala to delo kot eh, bivša ministrica, ampak to ne bi bilo pošteno, ali pa kot človek, ki je delal v medijih tudi, ampak to morda bo kar v redu. Ni dodatnega vprašanja, potem pojdemo na običajna vprašanja.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 Eh, menim, da gre tukaj seveda predvsem za pristojnost držav članic, ampak kakšno vlogo bi lahko vi, vloga, ki bi jo vi lahko imeli pri prevzemanju pobud in pri vodenju razprav je zelo pomembna. Uh, Pogosto smo priča razpravam preproste ideologije v smislu, da bi se Evropska unija morala posvetiti predvsem civilnim pobudam in prepustiti vojaško ulogo in udejstvovanje drugim formacijam, NATO in eh, podobnim. Eh, Kot tako da naj bi bila Evropska unija neka super nevladna organizacija brez eh, vojaških ambicij. Kaj vi menite o tem? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Uh, Ja, menim, da Evropska unija mora uigrati vlogo na tem področju, saj je to zapisano tudi v pogodbah. E, če tega ni počela sedaj, je to gotovo področje, na katerem bo treba še delati. E, o tem se je tudi razpravljalo na zadnjem Evropskem svetu. In gotovo bo to uh, moja naloga, da uh, uresničujem sklepe sveta iz decembra 2013 in to je področje, na katerem bo treba dati konkretne predloge in odgovoriti na marce katero vprašanja. Gotovo bo treba tukaj delati na um, boljšem razporejanju obrambnih dejavnosti in drugih dejavnosti komisije na civilnem in civilno-vojaškem področju. In ravno tako vam lahko iz lastne izkušnje izkušnje povem, da so vojaške misije, ki jih izvajamo, zelo uh, pozitivne. Eh, seveda je to odvisno tudi od politične volje držav članic, kar veste bolje kot jaz. Mislim pa, da bo treba na tem še veliko delati. No, glede na to, da bom imela tudi vlogo vodje Evropske agencije za obrambe, nameravam veliko časa posvetiti tudi našim obrambnim dejavnostim. Na tem področju je namreč pomembno sodelovanje z našimi partnerji, zlasti znotraj NATO. Lizbonska pogodba pa nam nudi še eno možnost, ki morda ni najbolje uporabljena do sedaj, in eh, zato to si bomo v naslednjih letih skušali ogledati, ali imamo politične možnosti, da jih polno uporabimo. Grazie. Gospod Šarjoš Volski, ELS. Gospa Mogherini, kako boste zaustavili invazijo Rusije v Ukrajini, če ne bomo povečali sankcij eh, za Rusijo, pomagali v Ukrajini in ali ste za eno in drugo? Kajti diplomacija se je izkazala kot neuspešno. Eh, premirje se krši, agresija se nadaljuje. Govorili ste o sporazumu iz Minska, ampak eh, mislim, da je to naivna eh, diplomacija, če mislimo, da bodo ta sporazum izvajali. Kako se sedaj pripraviti za najhujšo situacijo? Rekli ste, nekatere probleme, ki se pojavljajo, bomo razrešili. Ampak moder strateg in vi morate biti strateg, se mora pripraviti na najslabši možni scenarij. In potem, kako boste ahilovo uh, tetivo, ki, uh, o kateri ste govorili, da je treba z odločno roko s politiko tudi izvajati. Hvala. V vojški, voj, vojaških krogih pač pravijo, pripravljaj se na mir, delaj pa, kot da bo jutri izbruhnila vojna. Vse v Italiji tako pravimo. To, kar potrebujemo, je, da iz dneva v dan sodelujemo z oblastmi v Ukrajini, s predsednikom Porošenkom, da bi tudi on vzpostavil dialog in delo diplomacije, da bodo njegovi napori začeli delovati napori predsednika Ukrajine, novega parlamenta v Ukrajini, ko bodo čez približno dva tedna končane parlamentarne volitve. To naj bi bila naša uh, vloga. Pripraviti se za najhujše, vsekakor, tudi to je možno, ampak to je treba narediti na različnih eh, ravneh. Mislim, da kar zadeva vojaško plat, zadeve tega ne bo treba narediti. Na sestanku vrha NATO smo vsi, ki smo bili tam prisotni, menili, da vojaška rešitev ne bo delovala. Morajo, moramo poslušati Ukrajince. To je njihova država, to je njihova država in mislim, da jim moramo povedati tudi to, kar je naše mnenje glede načinov, da jim pomagamo. Vsekakor na področju energetike moramo sodelovati. Tudi sankcije lahko povečamo, če bodo stvari še poslabšale se, lahko še dodatne sankcije sprememo, če se bodo izboljšale, lahko odpravljamo počasi, ampak vsekakor podporo moramo dati več eh, naporom političnega vodstva v Ukrajini. To je težko, vendar če jim ne bomo pomagali, jim stali ob strani, da obvladajo zelo delikatno politično situacijo, imajo nove volitve pred seboj. Zima bo a, eh, grozotna z gospodarskega, političnega in drugih stališč. Če jim ne bomo torej obstali ob strani, ko pravijo, treba je najti politično rešitev, jim pač moramo pomagati pri tem. Hvala. Naslednja je Marija Gabriel. Nje. Le Foride prendant arabe qui avait résonné au gospa kandidatka, arabska pomlad je pripeljala do precej nasprotujočih si rezultatov. V okviru naše sosedske politike moramo zato imeti različen pristop za vsako posamezno državo. To je že v redu, vendar pa pri tem ne smemo pozabiti na regionalno razsežnost, če zlasti v dolgoročni perspektivi. Eh, v kateri ne bi želeli, da bi pozitiven razvoj v nekaterih državah bil stalno ogrožen zaradi razvoja dogodkov v sosednjih državah. In zato sprašujem, ali imate akcijski načrt za stabilizacijo v tej regiji in drugič, kakšne pobude nameravate sprijeti v okviru um, akcijskega načrta za sredozemlje. Uh, in tudi kakšne imate predloge za versko radikalizacijo in situacijo v Afriki, zato da bomo našim afriškim prijateljem lahko pomagali v boju proti tem žariščem, ki so vse bolj pereča na afriškem eh, kontinentu in ki jih ne smemo zanemariti. Hvala. Ja, mislim, da je treba predvsem podpreti tiste države v regiji, ki so bile uspešne. To mogoče tudi ni bil tako pogost pojav. Omenila sem sicer Tunizijo in Maroko. Vendar pa mislim, da je treba pri tem računati na Unijo za sredozemlje, ki je gotovo lahko zelo koristen inštrument za delovanje Evropske unije. E, in, m, razmisliti pa moramo tudi o drugih možnih formatih, kot naprimer 5 plus 5, ki je zelo dobro deloval. V zadnjem času um, pri krizi v Libiji. E, vsekakor pa moramo imeti e, strategijo z našimi sosednjimi državami. To so naše sosedske države v sredozemlju, pa tudi do afriških držav in arabskih držav. Sredozemlje je področje, v katerem imamo več možnih formatov, hkrati pa imamo vedno iste akterje. Uh, ampak ne moremo uporabiti vedno istega formata za uh, naše odnose z njimi. Na nekaterih področjih je treba seveda še marsikaj narediti in ko govorimo o Libiji, Maroku ali Tuniziji, si moramo pogledati situacijo nekoliko dlje na jugu uh, teh držav. In predvsem moramo doseči to, da bodo te države razumele, da smo pomemben akter na tem področju, da to niso samo države iz tega področja, ampak da je Evropska unija dejavna v sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. Bom zaključila tukaj, se bom gotovo še imela priložnosti, da podam ostale odgovore. Madam, kam... Gospa Kalnje. Hvala, gospa kandidatka za komisarko. Dve vprašanje imam samo 18 odstotkov sredstev sedaj Evropska unija namenja uh, obrambi. Uh, pred leti je, bilo, je bil ta odstotek 30 odstotkov, kar pomeni, da smo manj prisotni in manj sposobni razreševati nastajajoče konflikte. Kakšne pobude in politike boste po predlagali, da bi uh, okrepili skupno eh, obramno politiko. Drugo vprašanje je povezano, kako boste še naprej pospeševali demokratizacijo držav vzhodnega partnerstva, tako da bodo išle iz eh, tega kroga vpliva Sovjetske zveze, pod katerim so nekatere še vedno. Hvala, kar zadeva obramni proračun v vseh državah članicah mislim, da že dolgo časa traja razprava o tem v različnih formatih. Sama menim, da mi, zlasti v Evropski uniji, moramo skrbeti za rezultate in za tisto, eh, kako bomo porabili sredstva, ki jih vlagamo v obrambo. Torej, tako input kot tudi output je pomemben. Zato sem ustrajala, da je sodelovanje na področju obrambe tako pomembno. Gre za znano strategijo združevanja in uh, deljenja skupnih verov, pooling in sharing. Mislim, da na ta način, če bomo združili zmogljivosti, ki jih imamo, bomo lahko dosegli bistveno bolj učinkovito uporabo sredstev. Tukaj bom sodelovala z Evropsko agencijo za obrambo, z ministri za obrambo in mislim, da tu moramo bolj konkretno začeti združevati sile in sredstva kar zadeva poskus. Odpravljanja ruskega vpliva na naše vzhodne sosede, pa bi rekla, da je to verjetno največji izziv, ko gre za kulturno identiteto Evropske unije. Poskus Rusije kaže, da naj bi ljudje v teh deželah začeli razmišljati, čež da je evropski vpliv nekaj slabega, nekaj eh, nespremljivega. In to so države, ki so v, na prehodu, v tranziciji in če bomo skupaj z njimi jim pokazali, da je evropska perspektiva dobra za državljanje teh držav, Moldavija bo imela sedaj volitve, Gruzija, če evropska perspektiva zagotavlja konkretne rezultate trem eh, državljanom teh držav, bo to imelo seveda konkretne posledice tudi za družbe v teh državah. Beseda gre Lorenzo Čezi. Gospa ministrica, eh, Radi bi povedal, da sem zelo zadovoljen in da cenim izbiro italijanske vlade, da je izbrala vas kot predstavnico naše države v Evropski komisiji. Prepričan sem, ko sem videl se znam dejavnosti kot kolega in tudi kot um, pripadnik istega naroda, da imate gotovo zelo velike sposobnosti za vodenje tega področja in da bo to gotovo. Uh, zelo zaznamovalo vašo novo ulogo. In zdaj pa še vprašanje v zvezi z verskimi manjšinami na Bližnjem vzhodu, kjer je situacija postala zelo zaskrbljujoča. Ehm, eh, kristjane se preganja, zelo veliko število jih je, ki so morali zapustiti svoje domove. Eh, zaprli so šole, bolnišnice in eh, zrušili hiše, ki so bile označene kot eh, domovi kristijanov. In zato me zanima, kaj nameravate kot visoka predstavnica Evropske unije ukreniti eh, v zvezi s tem problemom. Najlepša hvala za vašo podporo, prijateljstvo in tudi postavljeno vprašanje. In tudi hvala za delo, ki ga upravljate v Evropskem parlamentu eh, na tem področju, ki ga boste gotovo še naprej upravljali. Gre za zelo pomembno zadolžitev, ki se vključuje v delovanje na področju človekovih pravic, na katerem ima Evropski parlament gotovo bistveno vlogo in prav na tej lastnosti Evropskega parlamenta nameravam graditi naše nadaljne sodelovanje, torej še zlasti na področju zaščite svobode, eh, verskega izražanja. In pri tem mislim tudi na uh, eh, kristijane v drugih delih sveta. In zato je treba tukaj uh, poudarjati, kar smo slišali tudi uh, s drugih strani, da je svoboda do veroizpovedi eh, temeljna svoboščina, eh, do katere imajo pravico prav vsi. Po drugi strani pa je treba seveda specifično delati na problemu, ki ga to predstavlja na Bližnjem vzhodu in tudi v nekaterih afriških državah. In to tako kot visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in tudi kot eh, predstavnica Združenih narodov za e, človekove pravice, nameravam e, delati na tem, da bi preprečili nadaljne pojavljanje e, te problematike. Pa še ena točka, ki je zelo pomembna, ko govorimo o Iraku, pa tudi o drugih delih sveta. Namreč človekoljubna pomoč. To je treba nuditi vsem skupnostim in to je gotovo ena od točk, um, pri kateri lahko delamo skupaj s komisarjem, ki je pristojen za to področje. Treba je vzpostaviti politiko eh, za to področje in v tem smislu tudi posredovati sporočilo oblastem in odgovornim v posameznim državam, pa tudi oblikovati politiko nudenja pomoči in podpore, ki bo konkreten izkaz naše zaveze za to področje. Hvala. Lorenzo Čeza je bil zadnji, ki je v imenu ELS zastavljal vprašanje. Sprašujem, ali bi Antonio Panceri želel za socialiste in demokrate postaviti prvi vprašanje. Preambul. Hvala. Gospa Mogherini, v preambuli k listini o človek, temeljnih človekovih pravicah je zapisano, da je Evropska unija postavlja osebo v središče svojega delovanja in na ta način eh, naj bi se poudarilo življenje in pravica do obstoja ter eh, do zagotavljanja eh, pravic vsem posameznikom. Ampak to, kar se dogaja v sredozemlju, se ne zdi odsev tega, kar je zapisano v listini o temeljnih pravicah, ki jo je omenjal tudi gospod Juncker kot eno bistvenih nalog eh, Evropske komisije, torej zagotavljanje eh, vsebine te listine. In zato me zanima, ali lahko Eh, poveste, v kolikšnem roku nameravate na novo postaviti strateški okvir delovanja na področju človekovih pravic ter eh, strukturiranega dialoga z vsemi eh, komisarji, glede na to, da so to vprašanja precej horizontalne narave. Hvala za vaš komentar. Hvala. Ehm, torej ne nameravam tukaj čakati več kot kakšen mesec, ampak v zvezi z nekaterimi vprašanji bomo lahko začeli kar hitro in zadovoljstvo mi bo, da se jih bom lahko lotila tudi eh, v sodelovanju z vami kot visoka predstavnica. Predvsem mnen, menim, da je bilo eh, delo posebnega odposlanca v teh letih, kot smo videli, zelo pozitivno in zato se mi zdi okrepitev njegove vloge zelo dobra možnost. Mislim, da je delovanje na področju človekovih pravic nekaj, kar ni nekaj dodatnega v naši zunanji politiki, ampak ima središčno vlogo v tej politiki. Eh, predstavlja naš bistven interes. Pogosto se govori, da je treba izbirati med stabilnostjo in človekovimi pravicami. Sama pa menim, da sta ti dve uh, temi povezani. Tako da ja, zagotoviti je treba horizontalno uh, delovanje uh, In pri tem ne mislim samo komisar, na komisarje, ki imajo funkcije na zunanje političnem področju, ampak tudi na tiste, ki jih imajo na notranje političnem področju. Namreč pogosto prihaja do vprašanj v zvezi s človekovimi pravicami tudi znotraj naših meja. Uh, In zato morajo politike, ki jih vodimo, um, ustrezati našim standardom na področju človekovih pravic. To je pomembno tudi za učinkovitost našega dela. dela. Pa še ena točka v zvezi s človekovimi pravicami. Tukaj gre za vprašanje, ki ni samo institucionalne narave. Pomembno je tukaj voditi strukturiran dialog z nevladnimi organizacijami, s civilno družbo in to ne le v Evropi, ampak tudi v tretjih državah. In začeti je treba s tem dialogom pri kategorijah, ki najtrše delajo na eh, zagotavljanju človekovih pravic in naj izpostavim tukaj svobodo izražanja in svobodo tiska. Na tem področju se mora notranja politika zelo zauzeti. Omenila sem tudi problem um, žensk v svetu, katerih položaj je v svetu precej kritičen, ampak tudi znotraj naših meja. In mislim, da je treba Eh, neko institucionalno in civilno povezanost vzpostaviti med našimi institucijami, zato da bomo dokazali, da je ta eh, del eh, res ključnega pomena v naši zunanji politiki. Hvala. Joan Pasko. Gospa Mogherini. Evropsko unijo dosti krat kritizirajo zaradi pomankanja politične volje, ko gre zlasti za obrambo in varnost. To je delno tudi posledica različnih eh, mnen držav članic o tem in zaradi tega, ker enostavno nekatere ne posvečajo dovolj pozornosti temu. Ali menite, da evropska varnostna strategija glede na najzadnje dogodke lahko prispeva k uh, olajšanju teh eh, problemov? Ja, upam, to je najbolj enostavni odgovor. O tem sem nekaj že spregovorila. Mislim, da bi bilo narobe, če bi menili, da so grožnje, ki jih zaznavajo nekatere države članice, takšne, da ne vplivajo tudi na druge države članice. Mi smo ena skupnost. In če nekdo meni, da je ogrožen, potem morajo vsi meniti, da so ogroženi. To sem prepričana. Zato pravim, da je treba več pozornosti istočasno posvetiti vzhodu in jugu in prenehati s to paradoksalno mm, formulo ali eni ali drugi. Mi si ne moramo privoščiti izbirati. Imamo namreč problema, ki prihajajo iz vzhoda in iz juga. Zato pravim, da bom začela z posameznimi gradniki, enotami. Če bomo začeli razmišljati o varnostni strategiji in o viziji, bomo morali zagotoviti varnost našim ljudem, pa tudi ljudem po svetu. Evropa je vse bolj sila, ki zagotavlja varnost. Mislim, da je tukaj marsikaj, kjer eh, lahko poenotimo svoja stališča, zlasti, ko gre za znavanje eh, grožen. E, eh, spoštovana kandidatka za visoko predstavnico, kot italijanka boste v prihodnjih mesecih soočeni s problemom, ki je zelo boleč za italijansko republiko in govorim o marincih, ki so zaprti in blokirani v Indiji. To je problem, ki ne zadeva samo Italije, ampak ki zadeva tudi sistem mednarodnega delovanja in tudi mm, institucije, na podlagi katerih Indija zagovarja to, da sta marinca še vedno zaprta na njenem ozemlju. Uh, In glede na vašo odločnost in sposobnosti sem prepričan, da boste naredili vse, kar bo v vaši moči, da boste to situacijo deblokirali. Torej, gre za položaj, ki ni samo um, unilateralen. Kakšne odnose predvidevate eh, med Evropsko unijo in Indijo in kakšna naj bi bila vloga Evropske unije pri tem? Hvala. Eh, eh, hvala kot sem rekla, bom ostala ministrica za zunanje zadeve Italijanske republike do zaključenega glasovanja v Evropskem parlamentu in zato naj povem, da dokler bom ministrica, bom vsak posamezen dan nadaljevala z iskanjem rešitve za ta problem. Če se bo parlament odločil, da bom prevzela to novo vlogo, pa bom gotovo najprej ovrednotila delo, ki je bilo že opravljeno. Evropska unija je že pred predstavila to zahtevo in to na vseh ravneh, tudi na najvišjih, od predsednika Baroza do gospe Ešton in tudi eh, predsednika Broka pred nekaj tedni. Torej ta spor, tako kot tudi drugi spori med državami članicami in tretjimi državami, gotovo spada v pristojnosti visoke predstavni, visokega predstavnika. Torej, najprej bo treba eh, z indijskimi oblastmi delati še naprej na tem, da spoštujejo mednarodno pravo in to v njihovem lastnem interesu. Kot ste rekli, tukaj gre za eh, temeljne eh, temeljna pravna načela, ki jih je treba uh, zagovarjati in um, zagotoviti. Uh, In kaj še lahko storim? Lahko morda prispevam k boljšemu dialogu med Italijo, ki je ena od držav članic Evropske unije, in Indijo. Tudi zato, ker dobro vem in vsi dobro vemo, eh, in to je tudi v skladu s tem, kar so v preteklosti že povedali predsednik Barozo, Catherine Ashton in predsednik Schulz, in sicer, da bi eh, pozitivna rešitev tega problema gotovo okrepila tudi partnerstvo med Evropsko unijo in Indijo. Hvala. Gospod Asis. Sva intervesa. Najlepša hvala. V vašem začetnem govoru ste eh, že omenili pomen partnerstva med Evropsko unijo in Latinsko Ameriko in zato me zanima, kakšne politične pobude nameravate prevzeti, zato da bi izšli iz slepe ulice in da bi eh, končno sklenili pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Merkosurjem, o čemer pogajanja potekajo že od 90-ih let naprej. Eh, pomen tega povezovanja presega zgolj trgovinsko razsežnost in politično razsežnost. Zelo pomemben je tudi ob tem, ko um, sklepamo prostotrgovinski sporazum z Združenimi državami Amerike. In zato ne smemo pozabiti tudi na povezave, ki jih imamo na vseh ravneh z latinskoameriškimi državami. In zato prosim za odgovor na to vprašanje. Hvala. Federica. <laughs> Uh, Federica. Eh, Lahko odgovorim v italijanščini. Italijan. Med romanskimi jeziki mi je namreč ta najbližji. Torej, eh, pred točno dvema mesecema sem bila v Santiago v Čilu z eh, generalnim sekretarjem Celaka in ravno o tem smo razpravljali in takrat je bilo rečeno, mislim, da je bil moj prispevek tudi posnet, da je partnerstvo med Evropsko unijo in državami Latinske Amerike in Karibov partnerstvo, ki lahko postane še bistvenejše. Imamo uh, neko skupno podlago, uh, zgodovinsko, medsebojno razumevanje, mm, tudi v političnem smislu imamo strukture, ki so zelo podobne med državami v Latinske Ameriki in med našimi državami. Torej, Razumevanje je dokaj preprosto, ampak kaj nam pa tukaj manjka? Manjka nam nekoliko več političnega vložka z naše strani, včasih tudi strani eh, Južne Amerike kot celine, zato da bi to partnerstvo dejansko lahko razvilo v svoj potencial. To velja tako za Mercosur, pa tudi za druge regionalne organizacije v Latinski Ameriki v različnih oblikah in seveda v različnih političnih odtenkih. Tega se seveda zavedamo. Vendar pa mislim, da je pomembno, da v ta cilj usmirimo več politične energije, ne samo v Južno Ameriko, ampak tudi v karibske države in priložnost za to imamo. Namreč vrh med Evropsko unijo in celakom junija meseca bi lahko bil vsaj prvič ne business as usual v negativnem smislu, ampak business as usual v pozitivnem smislu. Torej lahko bi to postal trenutek, v katerem bi dejansko okrepili to našo voljo za uh, skupno sodelovanje in ne samo s strateškimi partnerji na tej celini, ampak s celo Eh, celino. Gospod Belder. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govoril bom v nizozemščini, gospa Mogherini. Kandidatka za visoko predstavnico. Destabilizacija, ki smo ji priča v regijah, ki so nam blizu, pa tudi dlje, zaradi Hamasa, zaradi delovanja cele vrste organizacij, kaže na to, da če potrebujemo dokaz za to, da potrebujemo več varnosti v Evropski uniji, mislim, da nikoli prej nismo uh, imeli tako prepričljivega dokaza. Kako boste to poskušali vključiti v zunanjo politiko? Strinjam se, da obstaja velika nevarnost in grožnja, ki nas obkroža. Ampak to je predvsem nevarnost za ljudi, ki živijo v teh eh, zadevnih regijah. Ne vem, če se strinjate z menoj. Prve žrtve ISIS-a so ljudje, ki živijo v tej regiji, ki so, tu, ki so predvsem muslimani. Sodelo so žrtve tudi kristijani in ostali, vendar predvsem so muslimani tisti, ki so žrtve. In to je treba spremeniti kulturno sporočilo, ki ga slišimo danes, je del nove strategije. ISIS trdi, da je država, istočasno pa koncept države ta organizacija uničuje. Po drugi strani pravijo, da uporabljajo vero proti drugim. Uh, vernikom. Ampak to ni del islama in nobene druge vere. Naše sporočilo iz Evrope je tisto, da se moramo z obramnimi ukrepi upreti temu. Mislim, da tudi države članice morajo izkoristiti vse možnosti, ki jih imajo na voljo za to. Nekatere so to že naredile, druge pa še ne. In mislim, da je še nekaj pomembno skupni okvir potrebujemo v prihodnosti za Evropsko unijo, da bo lahko eh, delovala v eni in isti smeri. In mislim, da tukaj lahko izkoristimo tudi nekatere zmogljivosti, ki jih imajo države članice, ampak če jih bomo vključili v nek nov okvir, bomo lažje si zastavili prave cilje in eh, strategije. Okrepili bomo eh, na ta način medsebojne napore. Potem pa je obstaja seveda še humanitarni vidik in kriza. Ta je ogromna. Izmanjkalo mi je časa, oprostite. Um, uh, uh, uh, Gospa kandidatka za komisijo, govorim v imenu kolege Van Ordna, ki danes ne more biti tukaj. Prosil me je, naj vam ta vprašanje zastavim. Katere vojaške dejavnosti Eh, skupne varnostne in obrambne politike je treba opravljati na ravni EU, ker jih ni moč eh, opraviti v okviru eh, NATO in koalicije voljnih. In drugo, ali se vam zdi, da, naš, da bi skupna obrambna in varnostna politika lahko postala pomemben svetovni faktor, če se bo Evropska unija odločila bolj odločno delovati v njej? misije, operacije, v kateri sodelujemo, smo začeli ne zato, ker nihče drug tega ne bi znal narediti, temveč, ker to je treba narediti, če se strinjate z menoj, upam. Sam, sama menim, da ne morejo samo vsi drugi države članice ali NATO vse storiti. Konec koncev obstajajo operacije in misije, ki so v tesnem sodelovanju z misijami in operacijami držav članic na eni strani in NATO na drugi strani. Mislim, da je to povezovanje eh, modro in tudi politično upravičeno. Drugo vprašanje, kaj ste že rekli? Ne bi se preveč spraševala, zakaj se to dogaja. Treba bi bilo stvari drugače, bolj, pomem, bolj, bolj Eh, smotrno narediti. Glavni razlog, da to politiko vodimo, je ne to, da potrebujemo nekaj, kar nas bo povezavo, povezovalo, ne, temveč zato, ker potrebujemo nekaj za večjo varnost in obrambo. Gospod Demesmaker. Hvala, gospod predsednik. Kandidatka za komisarko. Rekli ste, da morajo ljudje postati središče zunanje politike, ampak tukaj obstajajo trije problemi. Obstaja konvencija Združenih narodov proti mučenju ljudi, ki smo jo podpisali pred 30 leti, pa vendar se situacija na tem področju poslabšuje po vsem svetu. In v Evropski uniji nismo odločni dovolj, da bi se bodo borili proti mučenju. Kot visoka predstavnica, ali boste postavili to problematiko više na dnevni red? Drugič, eh, parlament je večkrat razpravljal o trgovanju, nedovoljenem trgovanju z organi, kjer je vključena zlasti Kitajska. Ali boste naredili nekaj, da boste zahtevali od Kitajske, da prenehajo s to, temi uh, operacijami in da uh, se začenjajo boriti proti takšni praksi in ali boste kaj ukrepali, kar zadeva demonstrante v Hongkongu. Ja, vprašanje mučenja, tako kot vsa druga vprašanja, ki se nanašajo na človekove pravice, bom postavila ne visoko samo na dnevni red, temveč v srčiko naše zunanje politike. Mislim, da imamo ne samo v Evropski uniji med članicami veliko izkušenj pri tem, temveč tudi imajo naše organizacije civilne družbe ogromno izkušenj in to je, te je treba vključiti v naše delo. Obstajajo njihovi predstavniki, ki delujejo v državah, v katerih je ta problematika zelo pereča. Vsekakor pa želim o tem govoriti, zato da bo, se bodo stvari spremenile. To se nanaša tudi na Kitajsko. Brez dvoma bo to del tematike, o kateri bomo razpravljali z kitajskimi oblastmi. Poskušala bom različne države vključiti v to delovanje ne smemo jim samo dopovedovati, kaj morajo spremeniti vse te države, temveč jim moramo pomagati, da bodo nekatere svoje prakse in politike lahko spremenile. Mislim, da je to najbolj učinkovit način, če hočemo izboljšati situacijo človekovih pravic. Omenili ste tudi Hongkong v zadnjem delu vprašanja, vendar ne vem, če sem vas čisto razumela pa ne gre za tolmače, ki odpravljajo odlično delo. Vsekakor imam zelo malo časa na voljo, ampak vseeno. Zadovoljna sem, ker imamo danes bolj pozitivne novice, ki prihajajo iz Hongkonga na mesto slabih. In mislim, da je v interesu Eh, oblasti v Hongkongu, prebivalce Honga, pa tudi eh, kitajskih eh, oblasti, da naslednje kandidate za njihove volitve leta 2017 postavijo v dialogu z vsemi. Hvala, gospa Šake. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči in spoštovana kandidatka za komisarko. Mislim, da razmišljate na veliko in da ste odločni. Pravite, da bi bil lahko da bi lahko Iran tudi pomemben partner. Kako boste se pogajali z njimi in kako se boste prizadevali v imenu Evropske unije, da bo Iran upošteval spoštovanje človekovih pravic in da se to vključi tudi v pogajanja o jedrski energiji. Če ne bo kakšnega obsežnega dogovora, se to lahko še dolgo časa vleče. Hvala lepa za vprašanje. Rekla sem in verjamem, da bi lahko Iran igral konstruktivno vlogo, lahko pa tudi vlogo, ki bi poslabšala razmere v regiji. Zato menim, da je treba vključiti Iran v pogajanja in videti, ali obstaja možnost, da je pozitivno naravnan, da je del rešitve ne del konflikta v regiji. Meni, da bi bilo čisto realistično, da če rečem, da moramo vsaj poskusiti, podobno kot smo pri Iraku poskusili pogovoriti se z ljudmi, ki imajo lahko vpliv v državi. Glede pogajanj P plus 5, veste, da. je bila sprejeta odločitev na, zad, na predzadnjem krogu pogovorov, da bi do 24. novembra nadaljevali s pogovori in pogajalcev seveda ne, ne zamenjamo v zadnjem krogu pogajanj, tako da bo Kathy Ashton nadaljevala s temi pogajanji. Pogovarjala sem se uh, s Kathy Ashton in tudi z drugimi ministri med generalnim, generalno skupščino Združenih narodov pred nekaj tedni in menim, da moramo priti do dogovora do 24. novembra oziroma pred tem datumom, kajti zatem, po tem datumu bo to izjemno težavno. In upam, da bomo lahko dosegli sporazum do takrat. To pa nima opravka s človekovimi pravicami. Menim, da morata ti dve vprašanje ostati ločeni. Človekove pravice so prepomembne, da bi jih ustavili v to vrstna pogajanja. Oni govorijo o jedrskem dosjeju, ne glede na regionalno vlogo Irana. In enako mora veljati tudi za človekove pravice. Tako bo tudi v prihodnje, kar zadeva iranske oblasti. Hvala. Ja, Maura. Hvala. Gospod Maura Barandjaran. Alta reprezentante. Hvala, gospa kandidatka za visoko predstavnico. Sprašujem vas o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Kubo. To je sporazum, ki bi moral eh, pripeljati k gospodarskemu razvoju in razvoju človekovih pravic na tem otoku. Vendar pa moram žal ugotoviti, da v teh pogajanjih eh, ni točke v zvezi s človekovimi pravicami državljanov tega eh, otoka. In zato vas sprašujem, ali se vam zdi, da so mm, eh, gospodarske razsežnosti Kastrovega režima samo eh, površinske? Drugič, ali se vam ne zdi pomembno ustrajati na spoštovanju človekovih pravic v tej državi in govoriti o tem z kubanskimi oblastmi? In če boste pozitivno odgovorili, kako si predstavljate primiren razvoj klauzul v zvezi s človekovimi pravicami in kakšno vlogo bo imel Evropski parlament pri nadzoru nad njihovim izvršenjem? reševanjem. In na koncu, gospa Megorini, če boste potrjeni, bi vas pozval, da v času vašega mandata vrednote iz listine Evropske unije o človekovih pravicah dejansko ostanejo na prvem mestu pri vseh odločitvah, ki jih boste sprijemali. Hvala. Če mi boste to omogočili, seveda, če se boste tako odločili pri glasovanju. Bom k malu, torej ne šele čez precej mesecev, prišla spet med vas in takrat bomo govorili o nadaljnih korakih. Kar pa lahko povem takoj je naslednje. Po eni strani sem prepričana, da je treba podpirati to um, majhno gospodarsko odpiranje, ki se kaže na kubanski strani. Uh, in ta se kaže predvsem seveda na gospoda, po gospodarski plati, to moramo podpirati, podpirati pa moramo to tudi in predvsem po politični plati, zato da bo uh, proces reform. Mm -hmm bolj popoln, hitrejši in da bo še napredoval. Seveda sem pripravljena na začetek konstruktivnega dialoga v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic s kubanskimi oblastmi. Mislim, da to lahko eh, zelo dobro storimo tudi v sodelovanju z našim posebnim odposlancem za človekove pravice in zelo bom zadovoljna, če bom pri tem delu sodelovala tudi z Evropskim parlamentom, zato da bomo določili najprimernejše možne ukrepe. Hvala. Gospa Mogherini, pozdravljam povdarek, ki ste ga dali doslednosti politik med našo zunanjo in notranjo politiko. Všeč mi je tudi način, kako ste obravnavali vse razsežnosti in usmeritve naših zunanjih odnosov in politik. Kot najbolj severni član tega parlamenta, če lahko tako rečem, cenim, da ste omenili tudi severno razsežnost in Arktiko. Globalna vloga Evropske unije je pomembna. Mi smo vodilna sila na treh področjih - trgovina, razvoj in okolje. Okrepiti moramo svojo globalno vlogo s tem, da še koordiniramo svoje globalne dejavnosti in da jih naredimo za bolj dosledne. Ali lahko to naredimo, kaj menite vi, skupaj z drugimi komisarji, ki so odgovorni za zunanjo politiko? In kako boste to naredili? Uh, bom poskusila narediti vse, kar lahko in vložiti svojo energijo. Imeti moramo visoke ambicije. To potrebujemo. Verjetno smo najbolj kredibilen in najmočnejši partner, ko gre za trgovino, razvoj in okolje, pa tudi, ko gre za druge sektore. Pri teh treh je pa to jasno. Težko je zdaj reči, kako bomo koordinirali in usklajevali svoje delo. Mogoče se koordinacija začne na takle način in to je moj sredozemski pogled, mogoče na severu to vidite drugače. Mislim, da si moramo najprej izmenjati ideje, določiti prednostne naloge in videti, katera orodja so na voljo zato bomo imeli mesečne sestanke vseh komisarjev, ne samo komisarjev pristojnih za zunanje zadeve, ampak tudi nekatere druge, ki, katerih področja vplivajo na zunanjo politiko in tudi na trgovino in razvoj. Ko si bomo začeli izmenjavati vizije, ideje in instrumente, bomo videli, ali bomo lahko pripravili ta stroj, če lahko tako rečem, da deluje. Želimo si ustaviti politični input v različne strukture. Imamo veliko sredstev in talentov, ki jih moramo združiti. To je izziv pred nami. Glede globalnih vprašanj pa menim, da če si pogledamo, kaj delamo na afriškem rogu, moramo videti posamezne koščke in potem jih združiti v celoto. Oblikovati moramo politično stališče in delovati tudi tako, da bomo bolj prepoznavni iz političnega vidika. Saj je to tudi del naše politike in potem postanejo, postaneš močnejši. Glede okolja in globalnih sprememb, zlasti letos bomo v limi decembra morali si prizadevati za to, da bo to uspešno. Če to ne bo uspešno, si bomo težko predstavljali, kako bo prihodnje. Hvala. Hvala. Evo Weigl. Spoštovana gospa ministrica, tisti dan, ko ste vi bili na Lampeduzi, sem jaz bil v Addis Abebi in uh, se prepričal, da bo nažalost ta naval beguncev iz Afrike uh, v prihodnosti najbrž še večji če ne bomo znali oblikovati neko eh, resno in strukturirano politiko do afrike. E, mislim, da vam je treba dati priznanje za to, da ste, da ste se za takšno politiko že opredelili. Druga stvar, ki mi je imponirala pri vas, je bilo eh, poudarjanje mednarodnega prava. Mislim, da bi, če bi vztrajala Evropska unija pri principih mednarodnega prava, bi lahko bila eh, bolj učinkoviti igralec pri reševanju eh, kriznih vprašanj, posebej pri takšnih, kot je eh, vprašanje Nagornega Karabaha, Izrael, izraelsko palestinski spor in pa, in pa eh, maroška okupacija zahodne sahare a bomo uporabili instrumente ki jih imamo na razpolago kadar nekdo krši mednarodno pravo Thank you. Uh, Hvala lepa. Prav simbolično je bilo, da ste bili vi v Adisabebi, jaz pa na Lampeduzi. Uh, name je vel, veliko tis naredilo srečanje s sorodniki žrtev, pa tudi s tistimi, ki so preživeli. Šlo je ne le za število ljudi in za zgodbe ljudi, ki so umrli, ampak tudi za zgodbe ljudi, ki so preživeli. Bili smo priča tragediji na morju, včasih pa ne vidimo tragedije, ki se zgodi pred tem, ko gredo na morje. In To moramo obravnavati pri naših prednostnih nalogah. Gre za zgodbo mučenja, za zlorabo človekovih pravic, za zlorabo žensk, otrok, trpljenje žensk in otrok. In v večini primerov, to velja tako za Lampeduzo kot za Libijo, tam je 70 odstotkov prosilcev za azil. To niso migranti, ampak gre za izjemna revščina. Seveda potrebujemo strukturirano politiko za Afriko. Zaradi Afrike, pa tudi zaradi nas samih. Mednarodno pravo. Ja, ali smo pripravljeni uporabiti instrumente mednarodnega prava? Seveda smo, ampak najprej moramo oblikovati pogoje za to, da se sklicujemo na to mednarodno pravo, preventivno politiko potrebujemo. Če si pogledamo, če pogledamo okrog sebe, vidimo, da imamo posod okrog nas krizna žarišča. Omenili ste palestinsko-izraelski konflikt in ta je tam že desetletja. Sama sem odraščala v poslušanju novico tam. Pomeni, da nismo delovali pravočasno, da bi jih preprečili. In zlasti se moramo kot Evropska unija osredotočiti na preventivo in ne šele na odziv kasneje in na sankcije. Hvala. Hvala. Gospod Kusoper, moj. Gospa Mogherini, Položaj v Iraku in v Siriju je posledica zahodne politike zadnjih 20 let. Gotovo me boste bolje razumeli, če se spomnim Bernarda Bertolučija, ki bi, če bi danes režiral Novečento, gotovo pokazal, da je islamski integrizem, tako kot fašizem, nekaj, kar ni kot gobe, kar se kar rodi po noči, ampak je nekaj, kar so zahodne oblasti posadile, kar so si želele, kar so plačale. Z integristi so zahodne oblasti vsakič več zaslužile, dokler niso več vedele, kaj sploh bi z vso to nafto. In tako so nas pripeljali do vojne, kjer vedno plačujejo isti naši mladi in narodi, ki samo želijo živeti dostojno in mirno življenje. In ta država, ki se slabo imenuje islamska, je posledica napada na Irak in umešavanja v Sirijo. In zato vas sprašujem, ali mislite, da je treba nadaljevati po tej poti in eh, sekte eh, oboroževati še naprej in ali ste zavezani k eh, ozemeljski celovitosti Iraka in Sirije. Hvala. Ja, mislim, da je ozemeljska celovitost Iraka in Sirije temeljnega pomena. Ampak hkrati menim, da je nujno potrebno in da je naša dolžnost pomagati tudi z dobavo orožja, ampak to ni pristojnost Evropske unije. Zdaj si samo izmenjujemo mnenja, torej da je treba pomagati ljudem, ki se združujejo v boju proti islamskim skrajnežem, ki uh, grozijo uh, civilistom. Uh, Jasno je, da vojaški odgovor, ki bi bil učinkovit, ne obstaja, če ne bo šel v korak tudi s političnim odgovorom in če se ne bo delalo na okoliščinah oziroma pogojih, ki um, lahko samo še um, bolj navdušijo eh, ekstremiste in tiste, ki jih podpirajo. Tukaj gre za različne vidike, gre tudi za gospodarska vprašanja, gre tudi za delitve znotraj oblasti, gre za uh, več dejavnikov, ki ustvarjajo to ugodno ozračje, v katerem se lahko rekrutira ekstremistične uh, bojevnike. In pri tem uh, Eh, smo lahko dejavni vsi mi v Evropski uniji. Lahko vplivamo na to, da se bodo te težnje obrnile v drugo smer, namreč z vidika človekovih pravic, z demokratičnega vidika, gospodarskega, socialnega vidika, lahko v državah, ki nas obkrožajo, naše delovanje gotovo uh, vplivalo na te vire, uh, Eh, ki zdaj eh, spodbujajo in krepijo to ekstremistično delovanje. Hvala. Hvala lepa, gospa Mogherini. Sam sem ponovadi kritičen v tem odboru, ampak danes uh, bom naredil izjemo, pa čeprav imamo zelo različna mnenja, mislim, da bi vsak moral imeti priložnost, da pokaže, da lahko nekaj naredi drugače in bolje. In eh, čeprav ste mi zelo simpatični, je pa ena izmed kritik, ki je bila napirjena na vas, ta, da so vas imenovali za. Uh, protirusko usmirjeno in da imate premalo izkušenj in da imate preveč simpatije za NATO. Meni se pa zdi, da ste zelo dobro izobraženi in pripravljeni in da imate veliko zdravega razuma. Uh, vsekakor um, pa i, naj povem, da je Woody Allen rekel, da ne more poslušati Wagner, ker ga je pri tem prijelo, da bi napadel uh, Polsko. In tukaj pa poslušamo očitno toliko Wagnerja, da bi skoraj že imeli željo, da napademo kar Rusijo. In kot, če se navežem na gospoda Kastalda, eh, načelo legalnosti v mednarodnem delovanju bi moralo vedno veljati in zato me zanima, ali je ta borbena naravnanost proti Rusiji nekaj, kar je v nasprotju s strpnostjo in odobravanjem delovanja Izraela, ki pa stalno s svojimi dejanji krši človekove pravice. Hvala. Non prenderò la domanda sugli strani piaceri. No, skušala bom odgovoriti na to vprašanje z vidika teh um, čudnih stvari, ki so nam všeč. No, ampak kar zadeva. Um, To politično soočenje, kakršnemu smo priča tudi tukaj, se meni zdi zelo koristno, tudi zaradi dela, ki ga moramo opravljati skupaj oziroma vsak izmed nas v naših različnih ulogah. Zdi se mi pa to tudi zelo dragoceno z intelektualnega vidika in lahko priznam, da je zame ta izpit kot so mi ga predstavili. Izredno zanimiv in izredno pomemben tudi zaradi vseh vprašanj, ki jih postavljate, se je za vsakim vprašanjem ena cela zgodba. In mislim, da je eh, tako sooteč, soočenje nekaj lepega in zato mi je to všeč in se mi to zdi zanimivo. Kar pa zadeva spoštovanje načel eh, mednarodnega prava in legalnosti, je to seveda bistvenega pomena. Eh, in to je tudi povezano s prvim vprašanjem, ki je bilo postavljeno zdaj v zvezi z bližnjim vzhodom. Pričakovala sem jih namreč precej več eh, se strani članov vašega odbora. Menim, da je to bistvo našega delovanja v sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. In ne gre samo za vprašanje v zvezi z Izraelom in Palestino, ampak gre za uh, vprašanje odnosov med Izraelom in arabskimi državami. Tukaj imamo dva konflikta in zato je potreben regionalni pristop. Zato moramo zagotoviti, da bo to premirje, do katerega se je s težavo prišlo v Kajru konec avgusta, torej da to postane nov politični proces. Naslednjo nedeljo bo v Kajru nova konferenca donatorjev, tudi v prisotnosti predsednika in mislim, da je to dobra priložnost za zagon novega postopka in izgradnjo mirovnega procesa. In, um, Zato mislim, da bi bilo v arabskem kontekstu mm, zelo primerno sklicevanje na um, pobudo, ki je bila dosežena leta 2002 za arabski prostor. To je zelo lepo na teh predstavitvah, da je razvrstitev prednostnih nalog vedno nekaj, kar preseneti kandidate. Sedaj prehajamo na zelene. Oprostite, Guengel, gospod Melenchon je naslednji. Melenchon, če vi želite. Madame. Hvala, tudi melenčon lahko rečete, če želite. Gospa, rad bi vas nekaj vprašal v zvezi z eh, dogodki, ki so precej šokantni za celotno človeštvo. In tukaj govorim o podnebnih dogodkih in tudi o tem, kako to vpliva na um, ljudi, tudi na Mm, begunce in kakšna bo uloga te teme na podnebni konferenci v Parizu. In potem, kar zadeva dolar, ki je valuta, ki zelo niha, vpliva pa na vse druge svetovne valute. Opazil sem, da se to poletje tudi eh, zgodil dogovor med številnimi državami, Brazilijo, Kitajsko, Indijo, Rusijo, eh, ki so se dogovorile o uporabi druge nacionalne valute, zaradi katere bo dolar še šipkejši in kako nameravate to obravnavati v okviru odnosov z druženimi državami. Hvala. Eh, Hvala, gospod Melonšon. Ja, dejansko sem podnebne spremembe navedla, mislim, da kot prvi svetovni izziv, eh, ki sem ga omenila v svojem govoru. Mogoče sem to preveč neopazno omenila, ampak omenila sem. In naj povem, da sem pred nekaj tedni na generalni skupščini Združenih narodov Eh, prisostvovala pri dogodku, na katerem je Evropsko unijo predstavljala trenutna eh, visoka predstavnica in prisotni so bili tudi eh, zunanji ministri številnih držav. In kar zadeva ta format, bi rekla, kar zadeva naše delo in mojo funkcijo, če mi jo boste podelili, da s pristojnim komisarjem in s pristojnimi podpredsednikom ter z ministri za zunanje zadeve, ministri za okolje ter celo mrežo nevladnih organizacij in organizacij civilne družbe, ki so pomemben vir informacij in znanja in ne le to, tudi pomemben vir delovanja. Uh, Torej, to je zelo dragoceno tudi znotraj Združenih narodov in rekla sem že v zvezi s prihajajočo podnebno konferenco v Parizu, da ne smemo biti prepozni in da je treba vse delo pripraviti že v Limi meseca decembra. Torej, če decembra ne bomo že pripravili uh, pomembnega dela naše dejavnosti, bo v Parizu naša vloga zelo zapletena. Predvsem pa moramo paziti, da. Um, ne bomo neuspešni pri tej nalogi. Gre za vprašanje mednarodne varnosti, ne samo uh, za podnebno vprašanje. No, prostite, se prekinja govornica. Hvala. Gospod Mesaroš. Hvala lepa, gospa spoštovana kandidatka za komisarko. Veseli me, da si prizadevate za različne politike v našem sosedstvu, tako na vzhodu kot na jugu. Menim, da je politika na vzhodu le polovično uspešna in zato je treba resnično revidirati. Drugi kandidati za komisarje skoraj enotno pravijo, da je strateška revizija vaša naloga, vaša odgovornost. Torej, koga moramo čez 5-6 mesecev vprašati, ali nam lahko poda poročilo o tem strateškem revidiranju. Pa še eno vprašanje. Zagotovo ste slišali, da je pred nekaj dnevi ena oseba bila, bila ena od poslank, bila označena za personalno grato. Kaj ne boste naredili v zvezi s tem? najprej, koga boste vprašali glede strateškega revidiranja, no, verjetno mene. Ampak to ne pomeni, da, ne bom, da bom to počela sama, izolirano v svoji pisarni, brez zunanjega sveta. Seveda moramo vsi delati timsko, to je ključnega pomena. Seveda pa bomo potrebovali voditeljstvo in skupinsko delo tako da se bomo dogovorili. Ampak odgovornost je pa moja. Glede, glede Rebeke Harms, ja, sem bila obveščena, vendar verjetno še manj kot vi, saj jaz nisem trenutno na takem položaju, da bi bila o tem lahko podrobno obveščena. Celoti se strinjam z besedami predsednika Šulca. To je popolnoma nesprejemljivo ne le, da obstaja ta seznam, ki pa ni javen, in tudi to, da so nekatere osebe na tem seznamu neupravičeno. Zagotovo bo treba govoriti z ruskimi oblastmi o tem, da se to ne bi smelo dogajalo in da razložijo odprto, zato da se lahko soočimo z njimi. Aha, naj še nekaj omenim. imam še nekaj časa. Mislim, da je parlamentarna diplomacija ključnega pomena. Takrat, kadar bom lahko pomagala pri dostopu, jaz osebno ali kot komisija, da europoslanci obiščejo kakšno državo, se lahko obrnete name. Obenem pa vas bom tudi jaz prosila za koordinacijo pred odhodom in po prihodu da se skupaj načrtuje in dogovori, kdo je najprimernejši za obisk. Tako da bomo vsi vedeli vse, da bomo imeli koordinacijo in tudi povratne informacije, ker te sad parlamentarne diplomacije bo izjemnega pomena za moje delo. Spostaviti je treba način dela v parlamentarni diplomaciji in na strukturiran način bo to zame zelo pomembno. Hvala lepa, zdaj pa Ulrika Lunaček. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Mogherini, v svojih pisnih odgovorih ste omenili, da bodo človekove pravice kot kompas pri vašem delu. Omenili ste ženske medije in svobodo veroizpovedi. Zanima me, kako želite ukrepiti pravice etničnih manjšin in tudi spolnih manjšin. V vzhodnem sosedstvu pa imamo državo Azerbajdžan, kjer se je opresija še povečala v zadnjih nekaj mesecih, kar zadeva medije in svobodo govora. Kako boste tam obravnavali vprašanje spoštovanja človekovih pravic? In še zadnje vprašanje. Kot italijanski zunanja ministrica ste promovirali tudi južni tok. Kot veste, se je Evropski parlament izrekel proti temu projektu. Kako boste delovali kot visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko pri tem vprašanju? Saj bi vas eh, radi imeli v mislih v prihodnosti kot gospod, ki si prizadeva za skupno zunanje in varnostno politiko in ne za gospod za, za južni tok. No, uh, še nekaj tednov imamo dela na tem in če bi lahko delala kako drugače, bi lahko to tudi naredila. Seveda pa bo drugače na položaju komisarke. Naj pojasnim. Politične razmere za južni tok trenutno ne obstajajo. In to se nanaša na odnose z Ukrajino in tudi z Rusijo. Vsi infrastrukturni projekti morajo imeti trdno pravno podlago. Če in ko se lahko politične razmere in pogoji vrnejo na normalno stanje, to je veliki če, se lahko ponovno začnejo strokovni pogovori, če bi lahko v celoti izpolnili pravno podlago, ki mora biti izpolnjena. Ko sem bila na zadnje tukaj, sem nekaj rekla, kar je bilo narobe razumljeno. Rekla sem, da bi moral biti južni koridor naša prednostna naloga in nekateri so povezali južni koridor z južnim tokom, to pa sta dva čisto različna projekta. In s tem se navežem na vprašanje Azerbajdžana, ki zagotovo ni preprosto. Menim, da samo zato, ker veliko vlagamo v energetiko v Azerbajdžanu, dobro vedo, da bo to ključnega pomena tudi za našo diverzifikacijo virov in poti. Moramo še toliko bolj poudariti potrebo po spoštovanju človekovih pravic na področju medijev in tudi na področju političnih aktivistov. Glede etničnih manjšin in spolnih manjšin. Potrudila se bom, da bom na vseh področjih to spodbujala. To je del moje narave, mojega značaja, saj v to verjamem, ker je to nujno. Zlasti, kar zadeva spolno usmerjenost. V nekaterih državah, tudi v državah članicah Evropske unije, bo treba še veliko narediti z sistemom. Hvala lepa. Zdaj pa Reinhard Bütikofer. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa Mogarini, kot podpredsednica boste odgovorni za instrument za stabilnost in mir. Ta instrument, temu instrumentu zdaj primankuje 7 milijonov za letos in podoben znesek za naslednje leto. Nujni ukrepi za preprečevanje konfliktov morajo biti opuščeni, zato ker je premalo kreditov, premalo finančnih sredstev. Kako boste zagotovili, da se bo vaša politika ustrezno financirala? In drugo vprašanje, kako pomembno se vam zdijo odnosi med Evropsko unijo in državami ASEANA? Glede proračuna. Če bom postala visoka predstavnica Unije, bom tesno sodelovala s Kristalino. Neformalno so se že začeli pogovarjati o načinih, kako se lahko s tem soočiva. In naj rečem, glede na njeno ozadje in predanost temu področju, sem prepričana oziroma upam, da bova lahko obravnavali to vprašanje skupaj. Nasplošno imamo proračunske težave, to veste veliko bolje kot jaz. To se ne nanaša samo na ta instrument, ampak tudi na letošnje zaveze. Zlasti naj poudarim zaveze oziroma sredstva, ki so bila na voljo za vse zunanje aktivnosti. To je ključnega pomena za našo kredibilnost, za našo verodostojnost. Komisija se tega zelo zaveda in se bo tega zavedala. Poskusila bo najti razumno rešitev za letošnje leto, za naslednje leto in potem leta 2016 lahko skupaj preučimo, ali bi lahko revidirali proračun kot celoto. Potem pa, še, potem pa bomo imeli še eno proračunsko razpravo glede, glede petodstotnega zmanjšanja za določene projekte. Naši odnosi z ASEANom in državami ASEANA. Vodja delegacije je bil imenovan pred nekaj tedni, se mi zdi. Razvoj gre v pozitivno smer in menim, da bo to eno od strateških del, ki nas čaka v prihodnih letih. Regionalizem v Aziji, pa tudi v Latinski Ameriki, je bistven. Pomankanje regionalnega učinkovitega sredstva v Aziji je bilo včasih problematično. Treba je vlagati v odnose z ASEANom in to bo bistvenega pomena. Fabio Castaldo. Zdaj pa Fabio Castaldo. Signora Mogherini. Hvala. Gospa Mogherini, strateški okvir Evropske unije in akcijski načrt se zauzemajo za eh, človekove pravice na vseh področjih zunanjega delovanja. Vemo, da je to močna zaveza. Hkrati so te načelne trditve take, ki se jih pogosto žrtvuje na eh, račun trgovskih trgovinskih odnosov, kar pomeni, da Evropska unija ni koherentna z lastnimi vrednotami. Kot visoka predstavnica boste odgovorni za usklejevanje dela vseh komisarjev, ki so pristojni za zunanje zadeve. In pri tem vam seveda želim veliko sreče. Ampak sprašujem naslednje. Glede na to, da so eh, države članice podpisale eh, protokol številka 13, s katerim je ukinjena smrtna kazen in eh, da v protokolu številka 2 piše, da nihče ne sme. Eh, predpisati smrtne kazni. Ali se vam zdi potem primirno, da se sklepajo pridružitveni sporazumi z državami, ki smrtno kazen še izvajajo? Kako nameravate eh, izvajati eh, take sporazume, kot sem jih zdaj omenil? Hvala, to sta bili dve vprašanji. Torej, najprej um, <laughs> hvala za vaše dobre želje. Um, to je bilo povedano za posebnim, z italijanskim izrazom, v zvezi s katerim je zdaj predsednica nekaj razložila. Kar pa zadeva smrtno kazen, je to ena izmed vizitk Evropske unije, ki bi se ji zelo težko odrekli. In povezave tega z pogajanji o trgovinskih sporazumih je pa seveda nekaj, o čemer bi še kazalo razpravljati, ampak to, kar spada v mojo pristojnost, eh, glede tega se lahko zauzamem, da eh, bomo delali na tem, da zagotovimo moratorij na smrtno kazen z vsemi državami, ki, eh, s katerimi imamo sporazume. Uh, Eh, in predvsem bomo delali tukaj na državah, ki so zaenkrat uvedle moratorij na smrtno kazen, čeprav jo niso ukinile. Seveda tukaj nameravamo v Evropski uniji trdno delati naprej, tudi znotraj Združenih narodov. In eh, pri tem pa potrebujemo tudi povezanost s civilno družbo. In eh, prosite, če bom zdaj podala italijanski primer, ampak tudi vprašanje je bilo podano strani italijanskega poslanca. Naprimer, v Italiji smo na mojo pobudo uh, ustanovili task force o smrtni kazni in to tudi v vidiku nove resolucije Združenih narodov v zvezi z moratorijem na smrtno kazen. Uh, no, italijani vedo, zakaj gre. In mislim, da bi neko povezano delo med evropskimi inštitucijami, državami, članicami, nevladnimi organizacijami in združenji in različnimi gibanji, ki potekajo po svetu, lahko pripelje eh, do spodbujanja moratorija in v naslednji fazi ukinitve smrtne kazni. Hvala. James Carver. James Carver. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Države članice so se zavezale k temu, da bodo vzpostavile skupno varnostno in obramno oziroma skupno zunanje in varnostno politiko in skupno varnostno in obramno politiko. Ali nameravate doseči to do konca svojega mandata in, da, ali, in ali pravite, da ne bo imela nobena država več neodvisnega nadzora nad svojo obramno politiko in ali potem ne bo več mesta za neutralnost, tudi kar zadeva Irsko. In drugo vprašanje, kako boste imeli učinkovito skupno zunanjo in varnostno politiko, zlasti kar zadeva konflikte, ki jih imamo tudi znotraj Evropske unije, naprimer naša država s Gibraltarjem. Imeli smo namreč konflikt z letalom, ki je letel preko Gibraltarske ožine in ogrožal človeške življenja. Kaj boste naredili, da boste zagotovili britansko suverenost tudi na Gibraltarju? Hvala. The question. Najprej prvi del vprašanja. Menim, da oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike, skupne varnostne in obrambe politike pomeni, da morajo države članice se odpovedati svojim tovrstnim politikam. Tudi zato, ker se tako ali tako ne bi. To pa tudi ne pomeni, da moramo mi samo prevzeti ostalo. Moramo si deliti potrebo, da oblikujemo skupno razumevanje naših interesov, evropskih interesov, ki jih lahko bolje obranimo in spodbujamo z evropsko skupno strategijo, kjer lahko združimo evropske politike. To pomeni, da države članice ne bi dajale pobude glede zunanje politike? Ne, nisem tako naivna. Mi bi potrebovali pobude, ki bi se skladale z evropsko zunanjo politiko in zadevnim okvirom. Potrebujemo skupno usmeritev, skupno vizijo, skupne ukrepe in dejavnosti glede nekaterih skupnih interesov in vrednot in delati moramo skupaj pri oblikovanju teh politik. Kaj sem imela v mislih z besedo ownership ali skrbništvo? Če se dogovorimo o nekem besedilu, to še ne pomeni, da imamo skupno politiko. Imamo nek skupni imenovalec, kar je že nekaj. Ampak lahko naredimo še več. In to moramo narediti. Kaj ti naši državljani to pričakujejo, pa tudi državljani okoliških držav. To bo moja prva naloga, vendar ne bo lahka, to bo najtežja naloga, ki jo bom imela v naslednjih petih letih. Resnično pa verjamem, da smo lahko ponosni evropejci in da evropskim državljanom in državljanom okoliških držav pokažemo, da lahko igramo polno globalno vlogo. Hvala. Gospa Mogherini, kandidatka za komisarko, naj vas opozorim, da več kot 50 milijonov ljudi uživa opio, opioide. Veliko jih uporablja heroin, ki je najbolj smrtonosen. Veliko uporabnikov umre vsako leto zaradi problemov povezanih z uporabo in zlorabo heroina. Veliko jih išče pomoč za to zasvojenost. Poleg tega heroin predstavlja drogo, ki se inicira in seboj prinese veliko kroničnih težav, vključno s prenosom bolezni, ki se prenašajo s krvjo, kot je HIV-AIDS in hepatitis C. Veliko ljudi umre tudi v Evropi zaradi teh infekcij. Poleg zdravstvenih vplivov pa nezakonita trgovina z drogami vpliva na stabilnost in varnost v številnih delih sveta, tudi zaradi financiranja ki je namenjeno naprimer v krajih, kjer se proizvaja, naprimer v Afganistanu. Kako boste zaščitili državljane Evrope pred to, pred to nevarnostjo, ki preti Evropi? Hvala. Uh, Hvala, to je eno od vprašanj, pri katerih bi morali delovati v komisiji kot ekipa, kot skupina, saj gre za področje, za vprašanje, ki vpliva na različne politike, na različna področja. Glede Afganistana, to je še eno vprašanje, glede katerega sem presenečena, da ni bilo nobenih vprašanj. To bo en, eden od vidikov, pri katerem bomo morali delati z novo afgansko, afganistansko vlado ki je zagotovo v zadnjih 13 letih ni bila ustrezno obravnavana bo pa ključnega pomena, ker gre za socialno financiranje, za socialno družbeno destabilizacijo. Če začnemo tam, moramo res začeti delati na tem, ne samo v Afganistanu, tudi v drugih delih sveta. Torej, ja, to bo del mojega dela v naslednjih petih letih, če se boste seveda tako odločili. Hvala, gospod predsednik, gospa kandidatka za visoko predstavnico. Pred nekaj dnevi je ameriški podpredsednik Biden izjavil na Harvardu, da so združene države usilile in namenoma uporabljam ta izraz, torej usilile Evropske unije sankcije proti Rusiji. Uh, Spomnim se vaših uravnoteženih in modrih besed o Rusiji, ampak danes uh, bi želel govoriti o prednostnih nalogah čezatlantskega partnerstva, širitve na Turčijo, uh, odnosov z Azerbajdžanom, Moldovo in tako naprej. Torej, gospa kandidatka, mislim, da bi pomirili veliko število naših kolegov, če jim boste povedali, da boste dejansko predstavnica predsednica zunanje politike močne in neodvisne Evropske unije in ne čezatlantskega bloka, ki ga uh, vodi in mu gospodujejo Združene države. Eh, eh, e. Ja, točno to nameravam biti v svoji novi vlogi, gospa visoka predstavnica. No, nikoli nisem govorila o um, delovanju e, za te države. Povedala sem, da je bilo delovanje na Balkanu in v drugih državah, ki ste jih omenili, zaenkrat uspešno in omenila sem tudi, e, da imamo dobre sosedske odnose z drugimi državami, seveda pa bi bilo treba govoriti o vsaki posebej, če bi hoteli biti natančni. Kar pa zadeva besede ameriškega podpredsednika Bidna, moram reči, da sem bila kar eh, presenečena, ko sem jih slišala. Eh, saj bi te besede morda eh, spadale v, drugo, v kakšen drug kontekst in ne zadevajo samo evropejcev, ampak tudi združene države in tudi še kakšne druge države, ki so se lotile usklajevanja na globalni oziroma mednarodni ravni, kot so Japonska in še katere druge. Ampak lahko vam kot italijanska ministrica za zunanje zadeve povem, da so bile odločitve Evropskega sveta vedno sprejete ne z lahkoto, ampak gotovo neodvisno. In to na podlagi razprave, ki poteka v Evropski uniji. In zato je zame presenetljivo, da moram to zdaj poudarjati. Meni se zdi to nekaj samoumevnega. Meni se zdi, da drugače sploh ne more biti. To je bila gotovo težka odločitev za številne države in njihove vlade, ampak vedno je šlo tukaj za uh, skupni razmislek, ki smo ga imeli med seboj. In zato je bila vrednota evropske povezanosti in enotnosti v tej fazi gotovo ključnega pomena. Hvala, predsednik. V uvodu ste omenili Azijo. Se strinjate z menoj, da Tesni odnosi z Azijo so bistvenega pomena za Evropsko unijo. Ne samo zato, ker je tam 60 odstotkov svetovnega prebivalstva in 30 odstotkov BDP-a tam ustvarjajo. Te številke pa rastejo glede na gospodarstva v tej regiji in glede na njihove stopnje rasti. Istočasno je Azija regija, v kateri obstaja veliko perečih eh, žarišč, ki bi lahko postale konfliktne. Ampak eh, o Aziji skoraj da tukaj ne govorimo. Tri vprašanja imam. Najprej imamo novo vlado v Indiji, ki jo vodi predsednik vlade Madi. In zaskrbljujoče je, da on na svoj dnevni red ni postavil Evropske unije, sestaja se s predsedniki Kitajske, ZDA, Japonske in tako naprej. No, to naj bi bile njegove prednostne naloge. Kar zadeva strateško partnerstvo, ki smo ga poskušali, predsednik je prekinil govornico. Hvala. Mislim, da bodo odnosi z Azijo strateškega pomena za Evropsko unijo. Mislim, da je treba pokazati Aziji, da bodo za njih odnosi z nami postali strateški. Veliko konkurence je tam in mislim, da bomo morali veliko napora eni in drugi uložiti v delo. Azija je celina, na kateri je lahko evropska parlamentarna diplomacija zelo pomembna. Tako da bomo mi postali pomembni za njih, tako kot so oni lahko za nas pomembni omenili ste Indijo. Nova vlada v Indiji se očitno osredotoča na uh, vzpostavljanje stikov s celotnim svetom in to je dobra priložnost. Zlasti, ko bomo imeli sedaj novo uh, komisijo v Evropski uniji in to bo dobra priložnost, da okrepimo obstoječe in vzpostavimo nove vezi. Gospod Panjo. Gospa kandidatka, meja med Alžirijo in Marokom je zaprta že od leta 1994 in ta dva glavna akterja nič e, ne nakazujeta, da bi se to lahko izboljšalo. E, sodelovanje na področju Magreba bi bilo gotovo zelo pozitivno za ljudi e, na južnem bregu Sredozemlja. E, in za širša partnerstva. Magreb je namreč del širšega sveta in vsako leto se zaradi tega izgubljajo tudi točke v BDP-ju v teh državah. Konflikt v Zahodni Sakari je ravno tako kamen spotike v odnosih z Magrebom. In zato vas sprašujem, gospa kandidatka, kako lahko Evropska unija spremlja in eh, pomaga pri rešitvi tega konflikta med Alžirijo in Marokom in kakšno vlogo lahko igra pri vzpostavitvi un, un, unije v Magrebu kar bo lahko prispevalo k miru na se v Severni Afriki in kaj nameravate storiti za to, da bo Evropska unija prevzela vodilno vlogo v Magrebu. Govornik je bil prekinjen. Se pa kot. <laughs> Pa ne zaradi mene, to je nemška fleksibilnost. <laughs> <laughs> uh, No, prosite, nisem prav diplomatska bila zdaj. <laughs> Uh, uh result oriented. <laughs> Uh, no, no, uh, Če želite, lahko zaključim, je dodal govornik. No, la, la, ne, vprašanje je tukaj zelo resno in zato oprostite. Uh, Mislim, da je nekoliko protislovno, da je najmanj povezana regija ravno Magreb. To je eh, regija, kjer bi povezanost najbolj potrebovali. In ko vidimo, kaj lahko dosežemo v Libiji in si to predstavljamo v sosednjih državah, mogoče v formatu 5 plus 5, ki sem ga že omenila pred kratkim, la, bi, si lahko predstavljamo, koliko dodane vrednosti to lahko prinese. Seveda pa je tam veliko težav na v dvostranskih odnosih. Torej, kaj lahko stori Evropska unija? Najprej lahko podpira prizadevanja Združenih narodov za iskanje politične in vzdržne rešitve eh, v Zahodni Sahari, lahko uporabimo regionalne formate, ki eh, jih že imajo, imamo in sodelujemo z njimi, namreč v praksi to lahko veliko eh, pripomore k rešitvi stvari. In tako v Alžiriji kot v Maroku skušamo posredovati sporočilo, da eh, to skupno delovanje ima neko dodano vrednost. Mislim, da brez eh, pravega dela na regionalni ravni ne bomo mogli prišli do prave rešitve krize tudi v Libiji. In zato se bomo gotovo morali vzeti malo več časa in si izmenjati naše misli in ideje, ampak pripričana sem, da je dosije številka ena, ki se ga bomo morali lotiti v prihodnjih mesecih, prav ta, ki ste ga izpostavili. Eh. Hvala. Omenili ste, da nismo izkoristili v celoti vsega, kar izhaja iz Lisbonske pogodbe. Sprašujem vas, kako bi po vašem mnenju države članice morale bolje razumeti eh, možnosti za večje sodelovanje. Kako se boste angažirali, da bomo na podlagi te eh, pogodbe okrepili obrambno in varnostno eh, politiko, kako boste to uporabili za okrepitev naše tehnološke moči. Omenili ste agencijo za obrambo mislite, da ne bo ta agencija ogrozila napore na tem področju eh, držav članic. Omenili ste Afriko, tako vani African Peace postopek ste omenili. In zanima me, kako bo evropska varnostna strategija postala sestavni del uh, bele knjige na področju obrambe. No, ne bom izkoristila vsega časa. Najprej prvo vprašanje. Strukturirano sodelovanje. Verjetno ste opazili v mojih pisnih odgovorih govor o tem. In teh pet let bom izkoristila zato, da vidim, ali resnično lahko izkoristimo vsa orodja, ki izhajajo iz pogodbe tudi na področju obramnih zadev. Vem, da je to občutljivo vprašanje za države članice, ampak če bomo imeli pogoje za to, bom sama to naredila. Agencija za obrambo ali obrambna agencija. Strinjam se, da je tukaj ogromno možnosti in sama bom sodelovala za ministri za obrambo, sama bom predsedojoča upravnega odbora agencije in poskušali se bomo vprašati, kako hitre narediti kak korak naprej in to s skupnim pristopom. Mislim, da se bo to pojavilo na mojem dnevnem redu prvi mesec eh, mojega mandata. Novembra bo obramni svet zasedal. Nekaj sprememb bo v začetku naslednjega leta doživela sama agencija in mislim, da je to ena od stvari, kjer morda konkretnih stvari danes vam še ne morem opisati, kajti v dveh minutah se to težko da. Vsekakor pa je to visoko na mojem dnevnem redu. In še nekaj. Drugače kot v preteklosti bom potisnila v ospredje našega dela tudi obrambo. Naslednje vprašanje. Varnostna strategija? Aha. Rekli ste, bela knjiga. Sama sem že povedala naslednje. Danes vam še ne morem natančno predstaviti zamisel, ali naj bo to neka bela knjiga, naj bo to samo uh, dokument, uh, ne vem še, kakšen bo ta postopek vsekakor širšo razpravo si želim. Morda pa bomo samo imeli tako malo strateško razmislek. Nimam torej še oblike, formata, vem pa, da je treba strateško razmišljanje razvijati in to skupaj. Hvala, predsednik. Poštovana visoka predstavnica, kandidatka za podpredsednico. Vsekakor naše globalne politike in strateško delo na tem je nekaj, kjer vas bo eh, parlament podprl. Če si ogledamo krizo na Bližnjem shodu in tudi drugod, je videti, da te krize postajajo zelo pereče in predstavljajo resne probleme za našo evropsko varnostno politiko in situacijo ter zagotavljanje energentov po letošnjem poletju je prišlo do zelo velike zaostritve v uh, sporu med Izraelom in eh, Palestino. Rekli ste, da bo konferenca sedaj čez nekaj dni v Kajru morda odigrala pomembno vlogo. Ne glede na to, ali smo plačniki ali ne, kakšna je vaša strategija za mirovna pogajanja in kako mislite, da je moč z neko vašo strategijo dokončno doseči mir na Bližnjem vzhodu. V dveh minutah, kaj? Najprej, moramo biti prisotni, kajti prvič je sedaj moč zaznati, da vse strani zahtevajo našo prisotnost. Tako palestinci in to vsi akterji med palestinci in Izrael. Seveda tudi gepčani so nas prosili, da smo prisotni, pa tudi drugi. Morda bomo tokrat odigrali zelo pomembno vlogo pri tem procesu. Pogovori potekajo že dolgo, ta mirovni proces že poteka zelo dolgo. Če bomo imeli politično voljo, potem bomo našli rešitev. Tehnična rešitev je že na mizi skoraj da. Bistveno pa je sedaj politična volja in politično voditeljstvo na obeh straneh in v obeh straneh. Torej, mi bomo, pla, eh, glede na to, da smo pomembni plačniki, uporabili politični pritisk. Imamo torej neka vzvodja, imamo spodbude, ki jih bomo izkoristili za to, da vplivamo na politično voljo voditeljev tam. Zlasti moramo omogočiti palestinskim oblastem, da vzpostavijo vlado na Gazi. Vem, da je to nekaj, eh, kar je treba storiti. Naslednji četrtek se prvič koalicija palestinskih oblasti v Gazi sestaja. Marsikaj se bo dalo narediti. Evropska unija ima veliko znanja, veščin, ki jih lahko zagotovimo palestinskim oblastem pri vladanju, pri reformah, pri preverjanju gradnje, ki mora postati izgradnja in obnova. Vsi inštrumenti, ki so nam na voljo in ki jih lahko zagotovimo v podporo praktičnim sporozumom, so seveda prisotni ampak najprej potrebujemo politično vlogo, kajti prepričana sem, da kriza, ki smo ji bili priča letos poleti tam, je pokazala, da ni moč vrniti se na status quo in to je videti, da tudi javno mnenje sprejema. Eh, Hvala predsednik, gospa Mogherini. Najpomembnejši strateški odnosi Evropske unije so z Združenimi državami, še zlasti zdaj, kot ste že prej povedali, v tem mednarodnem kontekstu, ki je tako zahteven. Ti odnosi z Združenimi državami bojo še trdnejši, če bodo trenutna pogajanja o TTIP-ju uspešna. Kako nameravate delovati, da bi dosegli da bi Washington razumel, da Evropska unija ni samo uh, pomemben gospodarski in trgovinski partner, ampak tudi pomemben politični partner. Prej ste tudi povedali, da boste uh, pripisali pomemben pomen Južni Ameriki. Uh, Eh, tukaj gre za zelo ambiciozne postopke za gospodarsko sodelovanje, za povezovanje. Poleg tega imamo skupaj tudi demokratične vrednote, ki si jih delimo. Ampak ob tem eh, ne smemo pozabiti tudi na prisotnost Kitajske. Torej, kaj nameravate konkretno storiti na prihodnjem vrhu um, eh, celat? Uh, zato, da boste našim južnoameriškim prijateljem povedali, kako pomembni so odnosi z njimi. Hvala. Mislim, da so odnosi z druženimi državami strateškega pomena, kot sem že povedala, predvsem z političnega vidika. To je ta eh, znamenita, eh, znamenita beseda v zvezi s telefonsko številko. Mislim, da je zelo pomembno, da um, naše čezatlantske odnose doživljamo na uh, poln način. Uh, pred časom pa uh, je zavela rahla panika glede tega, da nas Združene države zdaj zapuščajo in se obračajo na drugo stran Pacifika in leto kasneje pa spet govorimo o čezatlantskem povezovanju. Zakaj? Zato, ker imamo težave na evropskem ozemlju, v varnostnem smislu, pa tudi v drugih smislih. Torej, menim, da je pomembno, da naši odnosi postanejo zrelejši. In zato tudi ni bilo primerno panično odzvati se na odnose združene, združenih držav na drugi strani Pacifika. Zato bi rekla tako, Evropska unija in Združene države Amerike lahko se skupaj povezujejo tudi z drugimi deli sveta, lahko tudi skupaj se soočajo z nekaterimi svetovnimi izzivi, kot so naprimer podnebne spremembe, eh, tokovi priseljevanja, človekove pravice in tako naprej. Mislim, da lahko skupaj um, ehm, usmirimo svoj trud tudi v problematiko zaradi ebole. Kar pa zadeva pogajanja o TTIP, vem, da Eh, se temu zelo posvečamo. Vem, da je to lahko pomemben strateški inštrument tudi na področju zananje politike in ne zgolj trgovinske politike. Je pa razumljivo prisotno nekaj. Uh, strahu oziroma stiske glede tega sporazuma, zato ker eh, bi to moral biti dober sporazum in sama se mislim zauzeti za to, da bi dosegli dober sporazum. Vsekakor eh, naj bi se o tem glasovalo v Strasburgu julija, tako da po mojem je to prednostna naloga, da to postane dober sporazum In mislim, da je v zvezi s tem sporazumom tudi zelo koristno, da se Evropski parlament stalno obvešča o um, korakih, ki so bili storjeni in doseženi. Hvala, gospa Aljo Mari. Um, gospa Mogherini, štiri države. Um, sveta za sodelovanje v, med zalivskimi državami. Uh, sodelujejo eh, tudi z Evropsko unijo, kar je zelo pomembno iz vseh razlogov, ki ste jih že omenili. In zanima me, kako lahko ocenite potencial teh strateških partnerjev tudi na področju varnosti in obrambe in sicer v regiji v širšem smislu, torej pri tem mislim tudi na uh, bližnji vzhod in kakšne dejavnosti uh, predvidevate uh, v tej smeri. Evropska unija kot najpomembnejša trgovinska partnerica je sklenila dvostranske sporazume z drž zalivskimi državami uh, že uh, leta 2004, leta 2008 in prišlo tudi do pridružitvenih sporazumov in kako nameravate ta partnerstva uh, spet spodbuditi tudi ob tej krizi, ki jo imamo zdaj v Evropi. Hvala. Euh, je pense que euh, mon évaluation Hvala lepa. Torej, eh, moja ocena eh, sodelovanja teh držav v koaliciji, ki je jaz ne bi imenovala vojaška koalicija, ampak rajši koalicija, prav na kratko. Zakaj? Zato, ker ne gre tukaj samo za vojaško koalicijo. Nekatere države so namreč vključene to, v to koalicijo, vendar pa niso. Uh, to države, ki bi izvajale vojaške operacije. In eh, govorila sem že z generalom Alenom, ki je prav v teh dneh v Iraku in ki je zadolžen za povezovanje eh, znotraj te koalicije. In katere namen ni samo učinkovito vojaško delovanje, ampak tudi delovanje na drugih področjih predvsem na kar zadeva financiranje, politično delovanje in tudi človekoljubno pomoč. Mislim, da so odnosi z ljudskimi državami izredno pomembni. Zakaj? Zato, ker imamo tu priložnost in možnost, da prispevamo k v, spremembam v regionalni dinamiki. To ni samo umevno in ni niti preprosto. Kako je to zapleteno, smo že videli do sedaj. Vsi imajo različne interese in vsak igra igro malo drugače kot nekdo drug. Ampak udeležba teh držav v koaliciji jasno kaže, da je to problem, ki ga morajo reševati države v tej regiji. In mislim, da je tudi zelo koristno, da se sporoči, da to ni neka tretja točka v našem sporu, da to ni uh, Irak številka tri, da ne gre tukaj za uh, spor civilizacij in kultur. Ne lahko pokažemo, da smo vsi vključeni v isto strategijo za boj proti teroristični organizaciji. V zalivskih državah pa sem kot eh, ministrica v, čas, eh, v času italijanskega predsedstva nadomeščala gospod Ashton eh, v zalivskih državah in takrat smo si že ogledali možnosti za navezovanje globljih gospodarskih in trgovinskih odnosov s temi državami. Še zadnji dve vprašanji. Tu ne kelam. Gospa visoka predstavnica. Vsekakor delim vaše upanje, da boste učinkovito vodili zunanjo politiko. Ampak niste me še prepričali, kako naj vas podpiramo pri tem. Moskva je tista, ki določa način dela, ko gre za spor med Izraelom in Palestino. Mi pa se samo nekaj odzivamo. Se vam ne zdi, da bi morali, kar zadeva Ukrajino, najprej obsoditi korenine te agresije Rusije, ki je reševala v navednicah eh, svoje sonarodnjake v Ukrajini. Drugič, obramba Ukrajine. Kako lahko zavrnete pomoč v orožju prijateljski državi med tem, ko eh, sosedi prodajajo agresorju vojaške ladje? Ne vem, Če tukaj ne velja načelo solidarnosti, potem ne vem, kje bi. Hvala. Mislim, da nam je vsem jasno, ne samo meni in ne samo nekaterim. Vsem nam je bilo jasno od začetka te krize, kdo je odgovoren za njo, in kako nevarna je, ne samo za našo celino, temveč za preostali del sveta, spreminjati nasilno meje. Mislim, da je to podlaga za vse odločitve, ki smo jih sprejeli v zadnjih nekaj mesecih. Torej, nobenega dvoma ni med nami. Mislim, da moramo to ponoviti. Pa naj gre za naše politične skupine, države članice, za naše osebna mnenja. Nobenega dvoma ni o tem, da Eh, okupiranje, priključitev nekega drug, dela druge države, spreminjanje meja je apsolutno kršitev mednarodnih načel. Mislim, da so, to so načela, za katere smo se dogovorili in ki so tudi osnova našega dela. Vprašanje, ki se pojavlja, pa je, kako učinkovito to zaustaviti. In v zvezi s tem vprašanjem mislim, da bi se morali resnično poglobljeno pogovarjati najprej s prijatelji iz Ukrajine. Sama delam in želim delati z Ukrajinci, kajti oni so na licu mesta, oni so tisti, ki se soočajo z konfliktom na svojem ozemlju in oni so tisti, za katere poskušamo razviti strategijo, da bi zaustavili te dogodke sprejeli smo sankcije. So sankcije učinkovale na rusko gospodarstvo? So. Da, so. Mislim, da rusko gospodarstvo kar trpi že zaradi sankcij. Torej, vprašanje, ali so naše eh, odločitve učinkovito vplivale na eh, gospodarstvo v Rusiji, so. So vplivale na politično odločanje v Rusiji, no to je pa še vedno vprašanje tujev in mislim, da tudi Ukrajina sama se mora odločiti in začeti delati na politični rešitvi. Torej sama bi podprla napore predsednika Porošenka in se z njim dogovorila, z njimi v Ukrajini za naslednje korake. Hvala, Peter Le. <clears throat> Bonazera, madam komisar, designate. Eh, as the last speaker, I would wish... Kot zadnji govornik bi vam želel, da ste ne samo visoka, temveč tudi zelo močna predstavnica Evropske unije. Omenili ste Balkan, ki bo eh, v sodelovanju s komisarjem Hanom vaša eh, prednostna naloga za to, da bi spremenili neke vrste letargijo v teh državah, kar zadeva evropsko perspektivo. Kako pa gledate na Turčijo v tem kontekstu? Omenili ste tudi Indijo. Bi nam lahko nekaj več povedali o tem, kaj boste naredili, da boste poglobili sodelovanje z Indijo, ki mislim, da postaja vse bolj strateško pomembna partnerica Evropske unije. Seveda imam podobno vprašanje tudi v zvezi z Japonsko. Hvala. Ker zadeva Balkan. Hvala, da je to zadnje vprašanje, ki mi le omogoča govoriti o Balkanu. Mislim, da bi bilo dobro imeti vse eno prednostno nalogo, kar zadeva uh, balkanske države. Regionalna razsežnost in medsebojne povezave v Zahodnem Balkanu so tiste, ki so tukaj pomembne. Če potujete iz um, recimo ene od teh držav, uh, v, na Dunaj ali v Pariz, iz njihovih prestolnic ni težko leteti tja, ampak med seboj pa nimajo nikakršnih eh, letalskih povezav. Torej, ne morem reči, kaj je večja prednostna naloga od drugih, ampak imamo na Zahodnem Balkanu zelo različne situacije, ki jih moramo obravnavati na različne načine. Prva prioriteta je Bosna in Hercegovina po volitvah. Treba je zagotoviti Eh, izvajanje dogovorov. In sama bom šla tja. Pogovori med Srbijo in Kosovom na tehnični ravni zelo dobro potekajo, ampak tudi eh, politično jih je treba oživiti, ko bo v Pirištini vlada. Albanija mislim, da ima možnost za izvajanje reform. Črna Gora je seveda na vrhu tega seznama in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija kar zadeva samo ime. Mislim, da je najprej treba najti politično voljo, da razrešimo ta problem. Upam, da nisem katero od držav v tej regiji pozabila. I, I I, I o Turčiji sem že prej govorila in v uvodni predstavitvi sem povdarila, da je Turčija država, ki absolutno zasluži širitev. Mislim, da bi morali ne samo v Evropski uniji, temveč vsi skupaj biti pripravljeni za to širitev. Ta politika mora delovati, če hočemo, da bo eh, do reforme stekle. Ne gre za neko eh, paternalistično ali pokroviteljsko dopovedovanje tem državam, kaj naj storijo. Ne, ta postopek mora trajati naprej in mislim, da moramo vsi skupaj biti pripravljeni na to. Now, Gospa Mogherini, sedaj pa vam dajem besedo za dokončne izjave. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Se opravičujem in razumela sem, da sem bila edina, ki sem na predstavitvah pozabila zagotoviti pisna besedila za tolmače in za udeležence. In se pravičujem, ampak res nimam veliko napisanega. Čisto na kratko. Res najlepša hvala za te tri ure in še nekaj, ki ste mi jih dali na voljo za predstavitev. Zelo cenim ta čas, saj mi to pomaga, da se pripravim na svoje delo, da mi pomagate pri usmeritvah, pa tudi spoznam vaša stališča in prednostne naloge. Menim, da imamo velik potencial pri prihodnjem sodelovanju. Presenečena sem bila, da ni bilo nobenega vprašanja v zvezi z odnosom, ki ga bom spostavila s parlamentom in s tem odborom. Veliko je sicer že zapisanega pri mojih odgovorih na vprašalnik. Naj samo še enkrat povdarim, da bi mi bilo zelo všeč, da bi bila čim bolj prisotna in da bi sodelovala pri vašem delu. Ena od priložnosti je, da se sestanemo pred sestanki sveta za zunanje zadeve in tudi po teh sestankih. Zato, da se skupaj pogovorimo o prednostnih nalogah in da si izmenjamo poglede na skupno vizijo. Vse institucije, imajo vsaka svojo legitimnost, vsaka svojo vlogo, ampak seveda bi bilo vsaj z moje strani zagotovo dobro, če bi si lahko delili mnenje že pred sestanki sveta za zunanje zadeve. Prav tako bi se želela udeležiti oziroma bi želela imeti podatke o sestankih eh, nadzornega odbora, delati moramo skupaj na pragmatičen način, na strukturiran način. Še ena od točk ni bila izpostavljena, pa vseeno naj omenim še namestnike. Skupaj s predsednikom Junkerjem in ostalimi zadevnimi komisarji bi obrala naslednji pristop. Prosila bi ne le komisarja Hanna, ampak tudi druge, da se pogovorimo o vsebini, da strukturiramo naše sodelovanje na podlagi vsebine. Z veseljem bi podprla pobude v smislu parlamentarne diplomacije. Tudi sama sem to že veliko krat počela in zato bi cenila to tudi vnaprej. Prosila pa bi vas tudi, da seveda, če postanem komisarka, da sodelujemo pri tem procesu, zato da bi ga lahko čim bolj izkoristili. Pozitivno ste ocenili tudi izmenjavo mnen z vodi delegacij, s posebnimi predstavniki. Zame bi bilo res dobro, če bi lahko to še naprej spodbujali. Se moramo vzpostaviti povezave in najti načine, kako bo lahko to dostopno za odbor. Torej, najti načine, kako bo politično poročanje lahko na strukturiran način dostopno tudi odboru. Kot sem rekla malo prej, ta politika mora ostati v spredju, zonanja politika mora ostati v spredju vseh dejavnosti evropskih institucij. Naj zaključim s tem, da rečem, da je današnja razprava pokazala, da so izzivi pred nami kar visoki. Mislim, da sem v prvem stavku, ki sem ga povedala konec avgusta po odločitvi Evropskega sveta, rekla, da bodo izzivi ogromni in vsak dan ugotavljam, da so ti izzivi še več, kot sem celo pričakovala. Menim pa, da imamo na voljo pet let za delo na teh vprašanjih. Določiti moramo ambiciozne cilje, visoka pričakovanja moramo imeti in razmišljati na veliko. Skupinsko delo z različnih plati Evropske skupnosti ob dobrih delovnih metodah med nami in s močno politično voljo in upamo, da z dobrim voditeljstvom, da bomo lahko izpolnili vsaj nekaj zastavljenih ciljev. Močno pa računam tudi na sodelovanje z vami, na vašo podporo. To ni samo dožnost, ampak tudi politični interes saj vem, da, saj vem, da veliko stvari, ki sem jih danes povedala v Evropskem parlamentu, da o veliko stvarih razmišljate na podobno poglobljen način kot jaz. Hvala. Frau Mogherini. Gospa Mogherini, kolegice in kolegi, najlepša hvala vsem. Mislim, da smo imeli zelo konkretno, osredotočeno sejo, da smo slišali veliko relevantnih eh, izjav. Hvala tudi za vaše pisne odgovore, gospa Mogherini in hvala tudi za zadnje besede, kjer ste opisali, kako si predstavljate sodelovanje z Evropskim parlamentom in kako ga lahko izboljšamo. Tudi nam gre za to, da možnost nadzora in ex ante posvetovanj pri strateških dokumentih lahko tudi izkoristimo. To bo tudi priložnost za izmenjavo informacij. In Na ta način bomo lažje sodelovali, kot smo v preteklosti že povdarali. Tudi vprašanja povezana s strukturo eh, službe za zunanje delovanje je za nas pomembno. Treba je skleniti sporazum na tem področju in potem, ko smo ga sklenili, ga bo treba tudi ustrezno izvajati. Gre tudi za vprašanje povezano s to formulo ena tretjina, ena tretjina, ena tretjina ali tri tretjine. Potem vprašanje zmanjšanja števila uh, eh, deta širenih nacionalnih uh, strokovnjakov. Govorili smo o posebnih odposlancih ali predstavnikih. Govorili smo o novih strukturah, celovitem pristopu. Uh, v organiziranju službe za zunanje delovanje. Na tem področju bomo, upam, da lahko dosegli tro in izporazum med eh, službo, med komisijo oziroma parlamentom in svetom. Upati je, da bomo razvili bolj eh, duh skupinskega sodelovanja med vsemi inštitucijami. In vi kot podpredsednica boste v komisiji imeli veliko vlogo pri tem. In upati je, da bo tudi svet potegnil svoje nauke iz tega. Mislim, da se bomo morali pogovarjati tudi o proračunskih vprašanjih. Tu je še nekaj vprašanj, ki niso razrešena. Gre za pravilnik na tem področju, ki ga bo treba dodelati, tako da bomo finančna sredstva rabili v skladu z pravili, ki pa ne smejo biti preveč eh, birokratična. Še enkrat hvala lepa, da ste prišli sem na to predstavitev, odgovarjali na vprašanja. In upam, da bomo na tej podlagi ustvarili sodelovanje ki bo značilno ne samo za vas, temveč tudi za celo komisijo. Jutri do povdne ob 8, ob 9 bomo na zasedanju razširjenega biroja obravnavali dopis, ki ga moramo na koncu sestaviti in poslati. Eh, predsedniku komisije hvala da ste bili tukaj in prijeten večer vsem.